Hvala. Kot sem že povedal, predsednik Sekerski je na tem, da se bo vrnil. Upam, da se nam bo čim prej pridružil. Da pa ne bi oduzeli časa tej tako zelo pomembni temi današnje seje, zato bomo kar začeli z delom. v veliko veselje mi je, da lahko otvorim to javno predstavitev o teritorijalnem izvajanju skupne kmetijske politike. Z nami je veliko zelo visokih strokovnjakov, zato se jim vsem zahvaljujem za to, da so odgovorili na naše vabilo. po zadnjih evropskih volitvah je Evropski konzorc za evropski razvoj poudaril različne vidike reforme SKP in je tudi predlagal organizacijo te predstavitve. zato da bi na koncu lahko videli, kako se v regijah izvaja ta nova SKP. Naš odbor je sprejel to idejo in Michel Dantin je imel to težko nalogo, da je organiziral to predstavitev, imel pa bo tudi ta privilegij, da bo podal uvodni govor v to predstavitev. kako bo potekale naše delo. Najprej po predstavitvi oziroma uvodnem nagovoru gospoda Dantana bom predal besedo gospodu Antoniju Bukananu, prvemu podpredsedniku komisije NAT pri odboru regij, ki bo to reformo postavil v širši kontekst. Potem pa bom predal besedo še Martinu Šeleju iz GD Agri, ki nam bo predstavil stališče komisije do te teme. Potem pa bomo imeli dve omizji strokovnjakov. Podpredsednika bom prosil, da zapusti osrednje mesto, zato da bomo lahko dali mesto prvemu omizju strokovnjakov, kjer bomo naredili en tak evropski pregled izvajanja SKP, na podlagi konkretnih primerov iz različnih regij. Potem pa bomo imeli še drugo omizje strokovnjakov, kjer bomo govorili o tem, kaj se moramo naučiti iz te nove politike in kaj od nje pričakujemo. Tako, to je današnji okvir dela. Dela je veliko, vendar je tema zelo pomembna. Številni med nami se namreč že sprašujemo, o prihodnosti SKP-ja, zlasti o tem, kako bo potekal razvoj podeželja. In o tem bomo morali še razmišljati, zato da bomo to vključili tudi v našo skupno kmetijsko politiko. Zdaj pa predajam besedo Mišelu Dantanu, ki bo podal uvodni nagovor. Euh, Hvala, predsedujoči. Naj najprej pomislimo na našega kolega Luisa Xenopoulosa, ki je prvi pripravljal dokumente na to temo. Takrat smo veliko sodelovali zato, da, bi, da smo obravnavali skoraj 8000 predlogov sprememb, ki jih je parlament uložil v zvezi s skupno kmetijsko politiko. To je bila prva reforma, ko je bil parlament so zakonodajalec. To je bila prva reforma, ko smo delali v okviru 28 držav članic in to je bila prva reforma, ko je bilo treba tako ali drugače upoštevati socialne, teritorijalne, biološke, podnebne razlike znotraj naše evropske celine. Tako smo potem zasnovali drugi stebr, bolj kot nekakšen meni, na podlagi katerega bo vsak upravljalec lahko sestavil svoj obrok, če tako rečem, tako, da smo lahko pokrili čim več različnih resničnosti in da bi lahko obravnavali in reševali probleme čim bližje lokalnim potrebam. Ta sprememba je začela verjati 1. januarja 2014. Lokalni organi v vseh naših državah so trdo delali za to, da so komisiji podali predloge, ki pa še niso bili povsem sprejeti, kljub temu, da ta politika že velja približno 21 mesecev. Tako smo tudi organizirali delo v našem odboru, zato da bi lahko prisluhnili ljudem, ki delajo na terenu, zato da bi lahko videli, kako so sprejeli meni, ki jim ga ponujamo, kako so sprejeli dodatna pravila, ki jih je določila komisija in kako vse to odgovarja na pričakovanja regij in kako se to ujema z SKP, katere cilj je, da bi nekako ustvarili območje, kjer zagotavljamo določene ekonomske cilje kaj želimo danes doseči, izhajati iz izkušenj in začeti razmišljati že v smeri prihodnjega programskega obdobja. Do konca 2017 lahko zbiramo ideje, potem pa imamo dve dobri leti za to, da te ideje uspešno izkoristimo. Besedo bom zdaj predal eh, omizju in najprej podpredsedniku odbora regij. Izvolite, gospod Bukanan. Thank you, chair. Ladies and gentlemen. Hvala, predsedujoči. Gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj, da vas nagovorim. Kot veste, odbor regij predstavlja vse regionalne oblasti Evropske unije. Izvajanje drugega stebra SKP je zelo pomembno za lokalne in regionalne organe, ker, so, ker oni sofinancirajo programe razvoja podeželja. Ko govorimo o prihodnosti SKP, menimo, da moramo tudi uh, okrepiti njeno legitimnost. Sem tudi poročevalec odbora regij za poenostavitev SKP. To poročilo je bilo narejeno na podlagi zahteve komisarja Hogana. Kmetijske subvencije so pod natančnim nadzorom, kajti dajajo prednost največjim in najbogatejšim kmetijam in najbolj koncentriranim kmetijskim sistemom, kar pa povzroča tudi regionalne razlike. Eden od ciljev razvoja eh, politike razvoja podeželja je, da bi bolj ustrezno porazdelili subvencije iz prvega stebla, stebra. Druge, drugi stebr pa temelji na tem, da bi bilo bi bile te pomoči bolj neposredne. Hkrati pa naše regionalne in nacionalne razlage vsega tega so odvisne od držav članic, ker naši organi vse bolj sodelujajo pri financiranju drugega stebra, se je treba vprašati, ali ta cilj izpolnjuje prav, cilj pravične teritorijalne kohezije ali tudi dosega socialno-ekonomske cilje in se prilagaja s posebnim lokalnim izzivom. Kar nekaj stvari bi rad omenil. Prvič, kako se je razvijal razvoj podeželja. Ta politika je v zgodovini SKP-ja precej nova zahteva posebno tesno sodelovanje med regionalno in kmetijsko politiko in z agendo 2000 šele je to postala celovita politika. V prvem programskem obdobju 2000 do 2007 je bilo v drugem stebru predlaganih 22 ukrepov. Podpora za drugi stebr je bila zelo omejena in je predstavljala lahko največ 10 odstotkov proračuna 2000 do 2006. V naslednjem programskem obdobju je bilo 80 odstotkov namenjenih kmetijskemu sektorju, 20 odstotkov pa integriranim kmetijskim projektom. države članice in regije lahko zato razdelimo na štiri kategorije, glede na to, kakšen je njihov pristop do intervencij. Najprej podpora za konkurenčnost v sektorju v gozdarskem in kmetijskem sektorju, to je prevladujoče v Evropi. Drugič, podpora za vse kmetijske dejavnosti v okviru integrirane pod, podeželske politike. Tretjič, subvencije za javne dobrine, ki upošteva tudi kmetijstvo v njegovi okoljevarstveni oziroma okoljski funkciji. In potem imamo še ukrepe, s katerimi nadomeščamo težje pogoje v pokrajinah z omejenimi možnostmi. dominates in the nordic uk and ireland countries most committed to free market approach when it comes to the cap some member states for instance nekatere države članice na primer v nemčiji in uh, Združenem kraljestvu je več manevrskega prostora za regije, v drugih državah pa so programi bolj regionalni in se tesno držijo nacionalnih prednostih nalog. Študije kažejo tudi, kako je razdeljen drugi stebr in te kažejo, da pomoči iz drugega stebra zelo redko kompenzirajo pomoč iz prvega stebra. Drugič, izvajanje programov 2014-2020. Proračun je vreden 23 odstotkov SKP-ja za SKP 2013-2020. Države članice imajo, morajo usmeriti svoje programe za razvoj prodeželja v vsaj štiri dejavnosti od šestih predlaganih tri četrtine sredstev, sredstev so, v kmetiz, so namenjena kmetijskemu sektorju. The to funds from the... Možnosti prenosa sredstev iz drugega stebra je uporabilo pet držav članic, kar predstavlja približno 3 milijarde evrov v celotnem programskem obdobju. Ti podatki kažejo zaskrbljenost odbora regij in njegovo mnenje v zvezi z trajnostjo podeželskih območij, zato ker meni, da se vsa pomoč osredotoča na kmetijski sektor. Regionalizacija RDP-jev se je povečala, kajti imamo jih zelo veliko in več v novem programskem obdobju, kot smo jih imeli prej. Tri nove države članice so izbrale regionaliziran pristop - Francija, Portugalska in Finska. Sprašujemo pa se, ali bo razdelitev sredstev iz tega stebra zagotovila pravičnost in teritorijalno kohezijo ali pa bo vse skupaj samo povečalo razlike med regijami. Ta sredstva se še vedno upravljajo na, na regionalni ravni. we have found that a significant reason for these delays is due to the internal coordination between the directorates general with approval often delayed as a result eh, pogosto prihaja do zamud pri odobritvah od pri odobritvah morda bi bilo bolje če bi uh, uradniki v generalnem direktoratu Agri podali odobritev za programe za razvoj podeželja. Uh, Potem imamo proračune eh, oziroma priporočila za naprej. Odbor je za integriran pristop do javne politike. In tako bi bili kos eh, socialnim in okoljskim izzivom, ki zadevajo vse dele Evropa. Zlasti pa se nanašajo na podeželje. To je nujno. Še naprej je treba harmonizirati eh, operativne pravila zato da bi uh, olajšali upravljanje in pa izvajanje programov za razvoj podeželja. Uh, treba je ukrepiti finančno pomoč za razvoj podeželja, tako da bi uh, uravnotežili vedno večjo kmetijsko uh, proizvodnjo in da bi odpravili razlike med regijami. Treba je spodbujati uh, investicije v sektorje, pa ne samo v kmetijski sektor, kajti ta sektor mora prispevati tudi k razvoju podeželja, ampak to ni dovolj. Tu so še drugi, treba je mobilizirati tudi druge sektorje za to, da bi zagotovili uravnotežen in diversificiran razvoj podeželskih skupnosti. Treba je spodbujati uh, ulaganje v razvoj podeželja. 2,5 milijona evrov na program. Uh, in s tem lider omogoča, da se multiplicirajo sredstva Evropske unije in sicer za dejavnik krat pet. Sedaj pa model enotnega nadzora. Upravičenci se sedaj nadzirajo sa strani različnih teles.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 da, eh, to, da bi bolje dosegali cilje skupne kmetijske politike. Ne zagotovim, da se bo odbor regij še naprej posvečal k temu, da bodo eh, politike Evropske unije eh, razvijale razvoj podeželja, da bo ta lahko uresničil svoje potencijale. Treba je ukrepiti skupni okvir skupaj z lokalnimi skupnostmi in pa, da bomo zagotovili kohezijo Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci, Bucanon, votre... Euh, plus... Hvala. Gospod Šile, imate besedo. Hvala lepa. Preden se lotim politike, naj nakratko omenim izzive in pa priložnosti, s katerimi se soočamo, kajti to politiko izvajamo za namenom. Naj čisto na začetku povem, da ima politika razvoja podeželja zelo močan vidik, sektorski vidik. To je treba videti v kontekstu svetovnega gospodarstva, pa vendarle je to razlog, da začnemo sa poglavitnimi izzivi. To je proizvodnja hrane, proizvodnja energije, biomase in pa prispevek k širšemu gospodarstvu. To je velik izziv za evropsko gospodarstvo. Evropsko gospodarstvo mora najti svoje mesto in izkoristiti priložnosti. svetla in voda sta že pod velikim pritiskom, kar se tiče proizvodnje. Treba se ukvarjati z upravljanjem virom. Moramo zagotoviti trajnost. Eh, potrebujemo trajnostno upravljanje z viri. Če tega ne bomo zagotovili, bomo ogrozili podlago proizvodnje. In zato moramo to eh, gledati skupaj z izzivom proizvodnje. To pa ni enostavna naloga, če pomislimo, da se vse to dogaja v kontekstu podnebnih sprememb. To so stvari, ki so povezane z tem, da mora kmetijstvo ohraniti podlago za proizvodnjo. Družba pa pričakuje še več. To je povezano tudi sa tradicionalno vlogo kmetov, ki upravljajo podeželje, ki ohranjajo habitate in biotsko raznolikost. Tudi tu so zelo pomembni vidiki, ki jih zagotavlja kmetijstvo in to je del politike razvoja podeželja, da poda spodbude, spodbude v tem smislu. In da gre še dlje in da se loti še eh, lokalne proizvodne hrane, kar je povezano tudi s eh, podeželskim turizmom in pa s tem, kako proizvadamo in pa kako se kmetijstvo predstavlja v podeželskem okviru. Vse to pa je možno, če je kmetijstvo gospodarsko zmožno preživeti. Tukaj ne gre samo za primarno proizvodnjo, to se dogaja v širšem kontekstu podeželskega gospodarstva. To se dogaja tam, kjer ljudje živijo in ti kraji morajo biti privlačni. In vse to zajemamo v naših politikah. In če si pogledate eh, prednostne naloge eh, politike razvoja podeželja, se te priložnosti odražajo tudi v načinu, kako smo vzpostavili te prednostne naloge. Prioritete temelijo na, tem, na sredstvih iz proračuna. Torej vsaka prioriteta dobi določen delež sredstev, zmožnost eh, preživetja in pa konkurenčnost. To prejema skupaj 20 odstotkov. Torej, Eh, upravljanje s tveganji in pa prehrambena vedika, to je naša tretja prioriteta, ta zauzema 10 odstotkov. Ekosistem, ohranjanje habitatov, ohranjanje semi naravnih eh, kmetijskih območij, to zauzema 43 odstotkov, podnebna sprememba in pa učinkovitost virov 9 odstotkov in pa socialna vključenost, vključenost za liderom, liderjem. liderjem Um, to predstavlja 15 odstotkov in potem še 3 odstotki za tehnično pomoč, uh, ko pomagamo komisiji in državam članicam, da izvajajo ukrepe za to, da bi lahko spremljali izvajanje, da bi lahko upravljali nadzor in da bi s tem omogočili pregled na tem, kar na koncu dosežemo. Na vrhu imamo Eh, horizontalno prioriteto, to je eh, prenos znanja in inovacija. Ta nima specifičnih um, prispevkov oziroma deleže iz financiranja, kajti to je vključeno v lokalne dejavnosti, to je vključeno tudi v ukrepe, ki so povezani z zmožnostjo preživetja uh, obratov. To je torej horizontalni pristop. Imamo torej šest prioritet in te so podlaga programov. In vsi ukrepi, ki se uporabljajo, morajo biti v programu dodeljeni enem teh šestih prioritet. Kako države članice to počno? Seveda preko specifičnih ukrepov. Če si pogledamo ukrepe, vidimo na levi strani največji ukrep, ki prispeva k različnim prioritetam, naprimer in, uh, integracija, prehrambena veriga, okoljske zadeve in tako naprej. In sicer gre tukaj za vplivanje v uh, stvarno površin, v stvarno imetje in ta zauzema 23,5 eh, odstotkov. Potem imamo eh, agri okoljske in podnebne ukrepe 16,8 eh, odstotkov. Potem imamo 16,1 odstotkov, eh, ki jih vlagamo v območja z omejenimi zmožnostmi. Potem imamo uh, lider uh, biokmetovanje, osnovne storitve in vasi med 6,1 in 6,7 odstotkov. To so ukrepe, ki so deli programov in vsak ukrep je zabeležen v programskem dokumentu in je dodeljen um, posamični prioriteti. Kje pa smo za izvajanjem programov? Ta hip. Uh, imamo eh, podatke iz 25. Eh, avgusta, tukaj imamo 27 uh, eh, programov od skupaj 118. 76 odstotkov proračuna je bilo že sprejetega v obliki ukrepov. Torej 76 odstotkov proračuna. To je stanje z 25. avgusta. Vmes pa smo sprejeli še veliko več francoskih, francoskih projektov in tekom tega tedna bomo dobili še nove programe, tako da bomo konec uh, tega tedna sprejeli 86 odstotkov vseh projektov. Dve tretjini programov imamo v smislu proračuna, kot sem že dajal, eh, tri četrtine. Imamo 25 držav članic, kjer so sprejeli programe za razvoj podeželja in 22 držav članic je v sredi postopkov sprejemanja in izvajanje se bo kmalo začelo. Nakratko si pogledajmo še, kaj pričakujemo v smislu rezultatov. Imamo sistem spremljanja in pa kazalnike. In lahko že sedaj sklepamo, kakšni bodo konkretni rezultati. Če si pogledamo 2a, torej modernizacija, to je podpoglavje um, zmožnosti preživetja kmetij, uh, bo to zajemalo 334 tisoč obratov. To predstavlja 2,8 odstotkov evropskih obratov. Naj povdarim, da so velike razlike med državami članicami, kar se tiče pomena, ki ga pripisujajo temu področju. Na levi strani Belgija, Luksemburg, Češka, Avstrija, Francija, ki veliko vlagajo v te dejavnosti, mnogo več kot druge države članice. In to je v naravi izvajanja teh programov, da države članice izvajajo te programe, programe v luči svojih potreb in da upoštevajo pač okoliščine v programskih področjih. 6a. Eh, diverzifikacija, ustvarjanje in razvoj malih podjetij, ustvarjanje delovnih mest in a, eh, lokalni razvoj. Tukaj imamo, eh, eh, pričakujemo 112 tisoč nekmetijskih novih delovnih mest, 70 tisoč jih bo povezanih z dejavnostmi diverzifikacije, eh, potem pa pričakujemo 42, od tega bo 42 tisoč povezanih z dejavnostmi, katerih cilj je spodbujanje lokalnega razvoja v podeželju. Potem imamo 4a, ohranjanje in spodbujanje biotske raznolikosti. Pričakujemo, da, bomo imeli 19 odstotkov vseh kmeti, da bo 19 odstotkov skupne kmetijske površine a, i, e, podvrženo a, e, pogodbom za upravljanje, ki bodo podpirale obiotska raznolikost ali pa krajne. 4,4 odstotkov goznih površin bo pod takšnimi pogodbami. A, Potem imamo eh, področje 5D, znižanje um, izpu, eh, toplogrednih izpustov uh, in pa izpustov dušika. Pričakujemo, da bo 7,4 odstotkov skupnih kmetijskih površin pod pogodbami, ki bodo prispevali k znižanju toplogrednih plinov in pa dušika. Uh, in 2,3 odstotka vseh eh, eh, živinoproizvodnih enot bo vključenih v zniževanje izpustov toplogrednih plinov. Potem imamo prioriteto 1, to je horizontalna prioriteta, tukaj gre za prenos znanja in inovacije pričakujemo 4,3 odstotka vseh izdatkov, ki naj bi se eh, namenili za ukrepe eh, na tem področju, za eh, sodelovanje in pa svetovanje. Imamo 14 tisoč projektov sodelovanja, 3,7 milijonov udeležencev, ki se bodo usposabljali. Torej, privabili bomo na tisoče posameznikov, da se bodo usposabljali za to, da bodo obrati lahko bolj trajnostni. Vsak program pokriva tudi Evropsko inovativno partnerstvo. In pričakujemo, da bomo lahko podprli 2000 EEP operativnih skupin. Tukaj smo sedaj za našimi programi. Predstavil sem vam, kakšne rezultate pričakujemo na področju programov za razvoj podeželja. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci, merci, monsieur, monsieur Schelle, pour euh, cette présentation exhaustive de... Najlepša hvala za to izčrpno predstavitev stanja. Zdaj pa je čas, da preidemo na prvo omizje strokovnjakov. Prvi je gospod Sikerski, ki bo predsedoval nadalje preostanku seje danes popovdan. Glede na to, da ste predsednik odbora, je bolje, da pridete sem. Še kar je še toliko bolje za me, ki moram ravno oditi. Torej, gospod Sikerski se nam bo pridružil. Zdaj pa vabim k eh, omizju gospod Carmen Ortiz, ki je ministrica za kmetijstvo v Andaluziji. Dobrodošli, najlepša hvala, da ste prišli sem. Vabim še gospoda Žana Noela Gotjeja, On je predsednik Pays de la Loire v Franciji. Potem vabim gospoda Nikolo Dobroslaviča. Region de Dubrovnik. Iz Dubrovniške regije. Potem vabim gospoda Rišarja Lokheda. ki skrbi za izvajanje SKP na Škotskem. In še gospoda Van Vajsa iz flamske regije, če sem prav prebral informacije, ki sem dobil napisane na papirju. Thank you.

a, predsedniku odbora za kmetijstvo bi se rada zahvalila za povabilo. Andaluzija je regija, ki sodi k velikim prejemnikom skupne kmetijske politike. Imamo več kot eno milijardo sredstev iz prvega stabra in skoraj da 300 milijonov evrov iz drugega stabra. Subsidiarnost pomeni tudi to, da sredstva iz prvega eh, stebra lahko eh, trošimo regionalno. Drugi stebr. Tu pa je tako, da lahko regije predložijo načrt in poskrbijo za to, da se sredstva izdajo v strizu z eh, regionalnimi danostmi. Zelo sem počaščena, da vam lahko predstavim program, Eh, do leta 2020 v Andaluziji. Augusta je komisija sprejela ta program in sedaj smo ravno pred tem, da bi zadeli z izvajanjem. Seveda je to za nas eden najpomembnejših instrumentov, s katerim bomo poskrbeli za to, da bo kmetijstvo ostalo konkurenčno in trajnostno. Želimo inovacije, želimo poskrbeti za zaposlovanje, in želimo eh, tudi eh, novo generacijo kmetov. V mislih imam primarno proizvodnjo. Imamo veliko število kmetijskih obratov in prispevamo 8 odstotkov dodane vrednosti in pa 10 eh, odstotkov zaposlenih v Andaluziji. Hkrati pa moramo poskrbiti za to, da eh, bomo napredovali. 2014. Je bilo tako, da smo v Andaluziji proizvedli zelo raznolike proizvode, imamo visoko stopno biotske raznolikosti. predstavljamo eno četrtino skupne kmetijske proizvodnje. Smo zelo pomembni kmetijski del Španije. Tukaj imamo eh, gozdarstvo, kmetijstvo in živinorajo. V Andaluziji so eh, razno razne regije, pridelujemo sadje, zelenjavo, riž, pa tudi tropsko sadje ena četrtina uh, kmetijskih površin Andaluzije se namaka. In to je način proizvodnje, eh, ki ga poskušamo oblikovati na bolj učinkovit način. 25 odstotkov eh, manj vode porabimo za hektar kot še pred desetimi leti zelo smo diverzificirani, ekosistemi pa so pri nas zelo krhki. Zato je nujno, da storimo vse za zaščito okolja. Zavedamo pa se, da moramo okrepiti tudi konkurenčnost. To je velikega pomena. In končno, Nič manj pomembno ni to, da izboljšamo koordinacijo in da izboljšamo dostop do novih tehnologij in pa da uvedemo več inovacij na vseh področjih. Strategija našega programa za razvoj podeželja je skladna z strategijo EU 2020 imamo cilj, da bi ustvarili eh, višjo stopno zaposlenosti. V Španiji smo več kot v preteklosti namenili denarja za razvoj podeželja. Sredstva za analuzijo pa so upadla za 10 odstotkov v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Zelo smo si prizadevali za to, da bi izdelali načrt za razvoj podeželja, ki bi poskrbel za več konkurenčnosti in za več trajnosti. milijarde smo zato uh, eh, dali na razpolago. Če pomislimo na sektor oliv, imamo tukaj program, ki je specifičen za ta sektor. 3,4 milijonov javni, eh, evrov eh, javnih sredstev je bilo namenjenih temu. Tukaj pa imamo še 103 eh, milijone evrov za in, uh, integrirano teritorijalno ulaganje v Kadizu. Na ta način podpiramo najbolj prizadete eh, regije zaradi krize. Vzpostavili smo prioritete. Zelo pomembno nam je to, da eh, so v kmetijstvu zastopani tudi mladi in ženske. Želimo spodbujati inovacije in želimo, da bi bilo vse skupaj bolj uh, ekološko usmerjeno. Načrt v Andaluziji se osredotoča zlasti eh, na eh, ulaganja v stvarno premoženje in sicer gre tukaj za 689 3,1 milijonov. Potem druga veliko ulaganja je ulaganje v razvoj eh, gozdarstva 413,9 eh, milijonov. Tukaj gre za izogibanje požarom in pa za zaščito eh, gozdov in grmovja. Potem imamo agri okoljsko podnebne ukrepe 328 milijonov. Potem imamo organsko kmetovanje, e, tukaj gre za prakse, ki so spodbudne za okolje in pa za biotsko raznolikost. Lider je tudi vedno pomembnejši. Poskušamo ohraniti sredstva, e, ki smo jih imeli v preteklosti. Tukaj gre za 258 milijonov evrov. V skladu sa eh, prioritetami politike za razvoj podeželja smo se zauzeli tudi za zaščito ekosistemov. Ugotavljamo, da eh, je biopridelava zelo pomemben dejavnik in zato bomo namenili več kot en milijon. Želimo si več konkurenčnosti in 21 odstotkov bo namenjenih modernizaciji oziroma posodobitvi. 5900 obratov bo deležnih teh sredstev, um, 100 milijonov evrov bo namenjenih za izgradnjo cest in poti v, na podeželju. 130 milijonov Eh, smo namenili za uh, nove kmetovalce. Tako da bo lahko za svojim delom začelo 2500 mladih kmetov. 203 milijone bomo namenili posodobitvi uh, prehrambene industrije. Več kot uh, 3700 kmetovalcev sedaj spodbujamo. Želimo si več proizvodov za višjo dodano vrednostjo. Želimo doseči tudi višjo učinkovitost virov. In temu namenjamo 112 milijonov evrov za namakalne sisteme. želimo izboljšati eh, pogoje na 66 tisoč hektarjih zemlje. Namenili smo veliko denarja za večjo odpornost in pa za okoljsko vrednost naših gozdov. Želimo spodbujati projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta in ta način tudi eh, nove možnosti, da se človek zaposli v, razvoju, v podeželjo. Prioriteta številka ena je prenos znanja in inovacije. In to je vključeno v vse programe razvoja podeželja. Temu smo namenili 145 milijonov evrov in to je potem razdeljeno števil, na številna področja. Podprli bomo 150 operativnih skupin. In eh, financirali bomo tudi 63 eh, tisoč eh, mest za usposabljanje. To pa še ni vse. Vemo, da potrebujemo poenostavitev neposrednih plačil. In zato je nujno to da imamo diferencirane eh, mehanizme financiranja oziroma podpore za eh, prihodke kmetov. Kaj je ta diferencirani pristop? Pomembno je, da se lahko regije zanašajo na to, da jih bomo upoštevali pri ukrepih. Pomembno je, da upoštevamo velike razlike. Vemo, da je ena moči evropskega kmetijstva diverzifikacija in pa projekti. Če želimo igrati veliko vlogo pri svetovni proizvodnji hrane, potem moramo zagotoviti takšno podporo, ki bo upoštevala potrebe vseh regij. Hvala lepa. Najlepša hvala za uh, ta zelo zanimivi prispevek je bil res zelo zanimiv. Sedaj sem kolege in poznejše govornike hotel še prositi. Naj bodo čim krajši, zaradi tega, ker imamo že 20 minut zamude. Sedaj eh, dobi besedo gospod Gotije prihaja iz Francije in govoril bo o eh, kmetijstvu z velikim ustvarjanjem vrednosti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, poslanke in poslanci, eh, predstavniki komisije, želim vsem dober dan. Najprej bi se rad zahvalil, da ste mi dali možnost, da tu pravzaprav predstavim PRP eh, eh, pokrajine Pays de la Loire. To je program, ki ga je tudi pred kratkim sprejel sprejela Evropska komisija. Mi smo druga kmetijska uh, regija v Franciji. Kmetijstvo je naše bogatstvo in to ni taka politika kot druge uh, kajti eh, politika se dotika naše zgodovine, eh, naše kulturne dediščine, eh, okolja, eh, prehranske samostojnosti in zdravja. Eh, kot veste, živijo sedaj kmetje v težavni fazi in zaradi tega potrebujemo politiko, ki prinaša napredek, ki eh, lahko poskrbi za to da bodo pač naši eh, eh, kmetje eh, dobili primerno plačilo ki si ga zaslužijo. kmetje so podjetniki ki trdno delajo z enim ciljem in sicer da nam dajo kakovostno hrano in spoštujejo okolje. v tem smislu sem prepričan in tudi nisem edini da je teritori, teritori Eh, realizacija naše SKP nujno potrebna. Treba je seveda eh, vedeti, kako raznoliko je eh, kmetijstvo in zaradi tega so naši teritoriji v Evropi primerni, da izpolnijo pravzaprav uh, zahteve iz drugega stebra in sicer urejanje krajine eh, gospodarski razvoj eh, razvoj okolja in eh, kakovostne hrane. Torej, mi želimo Evropo, ki je bogata, ki ima veliko raznolikosti in ne želimo izenačenja kmetijstva z raznimi makroekonomskimi instrumenti. Eh, pri katerih ne poznamo, kakšne so posledice in eh, škodljivi učinki. SKP torej mora najti neko obliko regionalne subsidijarnosti, zato da bomo dejansko lahko tudi stalno in, uh, uvajali inovacije v Evropi. E, že uh, dve leti uh, uh, skrbijo pravzaprav uh, francoske regije za načrtovanje in uh, vodenje uh, sklada za kmetijski razvoj in to je seveda zelo pomemben uh, razvoj. Uh, In v regiji Pays de la Loire smo pripravili program v sodelovanju s predstavniki kmetijstva in tudi v sodelovanju s regionalno kmetijsko zbornico. Dosegli smo pravi eh, konsens, eh, ki pa ni nekaj samoumevnega, saj so vprašanja zelo kompleksna. Eh, treba je torej dejansko upoštevati tudi, kakšne so kapacitete pokrajine. In mi smo se usmerili torej v celo vrst vrsto eh, raznolikih eh, oblik kmetovanja in v kakovostno kmetijstvo. Eh, in to je seveda tudi podlaga za promocijo našega agroekološkega modela. Eh, torej mi ne želimo eh, čedalje večje eh, marginalizacije kmetijske dejavnosti mi smo prepričani da je čedalje bolj izrazito večanje eh, kmetij slepa pot eh, in sicer to je slepa pot eh, in slepa ulica kar zadeva ekonomski socialni in okoljski razvoj. seveda ne zanikamo izvozne dejavnosti našega kmetijstva vendar kljub vsemu to ni v nasprotju z zakoreninjenostjo kmetijstva v pokrajini. Eh, torej mi torej želimo uh, okrepiti uh, vez med proizvodom in regijo, želimo pravzaprav uh, zagotoviti za delovna mesta v primarni proizvodnji kot tudi v predelovalni verigi. Uh, potrebne uh, so uh, tri uh, Eh, spodbudili so trije elementi in sicer prehranska kakovost, zdravstvena kakovost in okoljska kakovost. In naš PRP eh, eh, torej vključuje vse te ukrepe in zaradi tega pravzaprav Eh, je predvidenih eh, sto petindvajset osem milijonov evrov eh, iz sklada za kumulativne ukrepe poleg tega pa je predvidenih tristo oseminštirideset devet milijona evrov celotnih izdatkov na ta način želimo pravzaprav financirati prehranski in energetski prehod v naslednjo fazo. Seveda pa to zahteva velike investicije eh, e, v kmetijske obrate in zaradi tega je pravzaprav v naši regiji predvidenih veliko sredstev prav za to področje. E, poleg tega e, so predvidene dodatne pomoči e, Eh, in sicer povišanje za pet odstotkov za mlade eh, kmete eh, nove generacije na kmetiji so bistvene za to, da se eh, zagotovi eh, nadaljevanje kmetijske dejavnosti in ohranjanje delovnih eh, mest. Poleg tega pa smo se odločali tudi za agroekologijo in imamo ustrezne kmetijsko-okoljske ukrepe in za te je predvidenih Eh, enainšestdeset dva eh, milijona evrov torej za ohranjanje ekološkega kmetovanja in sto eh, sedem devet milijonov evrov za kmetijsko okoljske ukrepe. torej kmetje ki dobivajo pomoči se morajo pač angažirati na kmetijsko ekološkem področju Eh, potrebne so stalne, eh, dia, eh, stalni pregledi in tudi ustrezno usposabljanje. Evropsko partnerstvo za inovacije, za kmetijsko produktivnost in za trajnost je eno izmed orodij za spodbujanje inovacij. In, mi smo pravzaprav eh, vse to pravzaprav izkoristili pri nas eh, moderniziramo eh, pravzaprav naše obrate in zaradi tega se izboljšuje tudi način kmetovanja torej mi smo torej iz eh, regionalnega načrta za razvoj eh, eh, podeželja naredili instrument, ki spoštuje tudi pričakovanja potrošnikov in spoštuje okolje. Mi smo prepričani, da bomo pravzaprav samo s diferencijacijo na področju kakovosti ostali eh, dovolj konkurenčni eh, in da bo na ta način ostala konkurenčna tudi naša evropska proizvodnja. Hvala lepa. In sedaj dobi besedo gospod eh, Dobroslavič. njegova tema je razvoj podeželja v Dubrovniško-neretvanski županiji, izzivi eh, in razvoj. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Eh, pokazal vam, do, bom določene podarke, in, ki smo jih zbrali na eh, podlagi naših izkušenj. Eh, Dubrovniško-neretvanska županija je najbolj južna eh, regija na Hrvaškem, znana je seveda po turizmu in sedežu eh, Dubrovniku. Največji del eh, te eh, županije pa seveda predstavlja po deželje eh, in zlasti je eh, plodna dolina neretve in mi smo uh, uh, ugotovili, da moramo pač eh, to področje sistemsko razvijati, ugotovili smo, da imamo tu velik potencial. Eh, razvoj podeželja v naši županiji želi povezovati tradicionalne eh, avtohtone eh, načine pridelovanja s turizmom. na ta način eh, se ustvarja dodana vrednost eh, v ekonomiji in tudi dodana vrednost ob turizmu. seveda poskušamo koordinirati vse dejavnosti in mi želimo pravzaprav tudi navzven jasno pokazati to identiteto kvaliteto eh, in eh, vse je združeno pod znamko Rural Dubrovnik Neretva. Eh, v ta namen uporabljamo seveda tudi sredstva iz evropskih skladov. Za iz programa razvoja podeželja bi rad izpostavil določene elemente. Imamo lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja, imamo tri take skupine E, in te pokrivajo celotno področje županije. Podobne lokalne pobude e, so načrtovane še za področje e, ribištva, tudi za celotno področje županije. Na področju turizma je naša županija opredeljena kot eh, enkratna destinacija in tu imamo pet eh, grozdov, eh, ki imajo svoje specifike. Želimo imeti tematske turistične poti za vsa področja, zbrali smo že vse potrebne dokumente in ustanovili smo pravzaprav že dve taki turistični eh, poti in eh, oprli smo se seveda tudi na eh, evropska sredstva namenjena za čezmejno sodelovanje. naša županija ima najboljša vina na hrvaškem mi smo pripravili tudi strategijo razvoja vinogradništva in vinarstva ugotovili smo da so da da pravzaprav promocija naših vin ne zadošča in eh, ob teh tematskih turističnih poti, ki vključujejo seveda tudi vinogradnike, smo eh, imeli še naslednje projekte. Vinski eh, muzej v okviru vinske regije na Pelješcu. Mi smo tudi organizirali vinski festival eh, v dubrovniku tu imamo razstavo vin imamo teden vin v eh, restauracijah in podobno na ta način poskušamo eh, promovirati kakovostna vina za trg Potem imamo naslednji eh, projekt in sicer tradicionalni eh, proizvodi Dubrovniško-neretvanske eh, županije. Tu smo hoteli pravzaprav spodbujati take proizvode in izboljšati njihovo trženje. delali smo na terenu pogovarjali se s potencialnimi obstoječimi eh, eh, pridelovalci in proizvajalci in tako smo pravzaprav definirali šest proizvodov ki jih lahko eh, tržimo kot tradicionalne. najbolj pomembni proizvodi so na primer kakovosten med tipičen proizvod eh, je tudi odlično oljčno olje in eh, to seveda tudi želimo eh, bolj spodbujati. v dolini neretve Eh, pre, proizvedemo vsako leto 80 tisoč ton odličnih mandarin. Eh, tu imamo tudi zaščiteno poreklo za te mandarine in mi delamo eh, v skladu s strategijo pametne spremljanja specializacije in eh, mi pripravljamo center za agrum, eh, kjer želimo pravzaprav združiti predelovalce in predelovalce agrumov in te bi povezali z raziskovalnimi organizacijami, s fakultetami eh, in delamo pač na, na področju skupnega marketinga, skupnega spodbujanja zdravih rastlin in podobno. Eh, potem imamo še tu v tej eh, pokrajini školko Ostreja Adulis, eh, ki je povsem drugačna od drugih kamenic in mi želimo pravzaprav tudi ustvariti kompetenčni center za te školke. Torej, mi spodujamo MSP-je, družinske kmetijske eh, kmetije in podobno, ki so primerne za razvoj podeželja. Eh, razvoj podeželja je trajni izziv, hkrati pa omogoča uravnovešen razvoj in nova delovna mesta. Eh, vsega tega si pa ne bi mogli zamisliti brez evropskih sredstev. Eh, aktivnosti na področju podeželja ne bi bile konkurenčne oziroma jih niti sprožili ne bi brez eh, evropskih sredstev. In zaradi tega tudi podpiramo eh, podporo podeželja na vseh ravneh, zlasti na ravni Evropske unije in želimo večjo vključenost lokalne in regionalne ravni pri pripravi programov razvoja podeželja in tudi pri izvajanju leteh. Najlepša hvala. E, najlepša hvala za vaše predavanje ne vem ali ste to že opazili naš e, nekdanji kolega iz zadnjega e, mandata je še vedno tukaj še vedno se govori o njegovem poročilu. Tu gre za strukture v podeželju in škoda je, da ste nas zapustili. Vendar eh, lepo je, da ste tukaj, dobrodošli. Še enkrat vas prisrčno eh, pozdravljam tu v našem krogu. Prav gotovo poznate vse naše bivše kolege in pozivam eh, vse, da si še enkrat ogledate njegovo eh, poročilo, da ga preberete. Eh, tu je šlo za SKP, še enkrat dobrodošli in vesel sem, da ste tu med nami. Eh, govorniku se pa sedaj zahvaljujem in naslednji dobi besedo gospod Richard Lockhead, ki je sekretar v kabinetu za uh, podeželje, hrano in okolje, sedaj pač iz Srednje Evrope na sever. Prosim, beseda je vaša. Mikrofon. Najlepša hvala. Eh, prihajam iz te države kot eh, George eh, Lyon in drugi in se zahvaljujem, da lahko predstavim škotsko perspektivo, saj sem vesel, da lahko predstavim škotske izkušnje pri implementaciji programa razvoja podeželja in SKP-ja. torej pozdravljam vas vse v tem pomembnem odboru prosim da čim bolj eh, razširite vašo politiko predvsem pa je pomembno eh, da se sliši vas eh, vaš glas saj se kmetje soočajo z velikimi težavami zaradi ruskega embarga in podobno. Naj povem najprej nekaj besed o Škotski. Prvič, Škotska je dvakrat tako velika kot eh, Belgija in ima samo pol eh, prebivalstva. 98 odstotkov eh, je kmetijskih površin in veliko je živinoreje imamo srečo imamo dobro eh, dober ugled za eh, na primer divjačino govedino losos pa tudi druge proizvode imamo srečo ker imamo čisto vodo zrak lepo krajino in to seveda tudi vpliva na eh, zdravje živine in kakovost posevkov Eh, kar zadeva eh, program razvoja podeželja, torej tu eh, evropske institucije igrajo seveda pomembno vlogo in mm, kmetovalci so pa kljub samo v težavah in o tem se je tudi zelo veliko pisalo v časopisih. Eh, škotska seveda tudi trpi zaradi oddaljenosti od trgov, zaradi eh, eh, podnebja. Poleg tega se soočamo s težavami zaradi trženja v trgovskih verigah, v supermarketih in SKP in uh, članstvo v Evropski uniji pa sta odločilni za škotsko uh, kmetijstvo in preživetje le tega. Uh, torej do leta 2020 naj bi prejemali največ 196 evrov na hektar iz prvega stebra. Eh, pa eh, pravzaprav eh, še nismo niti blizu tega. Sedaj bomo verjetno imeli 120 evrov na hektar do leta 2019. Torej, s tem vprašanjem se moramo ukvarjati. Mi nimamo zgolj najnižji proračun za prvi stebr v Evropi, temveč eh, tudi za drugi stebr je naš eh, eh, najnižji. In sicer evropsko povprečje je šestkrat više od našega in mnoge države so bolj sposobne pravzaprav se soočati z izzivi. Hkrati pa se seveda Eh, soočajo s težavami ki izhajajo iz kompleksnosti skp. torej mi pozdravljamo delo ki ga vi opravljate tu v tem eh, odboru in pozdravljamo tudi usmeritev komisarja hogana. Eh, v tem trenutku se soočamo na primer s težavami zaradi birokracije na primer v tem trenutku imamo pet različnih ravni za revizijo morda bi bila ena revizija dovolj e, in upam e, da boste dejansko tudi upoštevali e, nekatere nekatera naša priporočila. Birokracija frustrira vse, ki delajo na tem področju zastavljenih eh, eh, je naprimer bilo 800 eh, vprašanj v okviru nekaterih obrazcev in zahtevalo se je potem pa še 300 dodatnih odgovorov. Torej, mislim, da bi bilo bolje, če se ne bi morali osredotočati na take stvari, če bi lahko svoje vere osredotočali na prave stvari. Denarja je malo in zaradi tega je treba pri, določati prioritete. Najprej, krepitev podeželskega gospodarstva. mi potrebujemo eh, dobro eh, kmečko gospodarstvo kajti sicer se bomo soočali z revščino. Eh, drugič mi moramo tudi podpirati gozdarstvo in male kmetije zlasti na severu škotske in otokih Eh, potem eh, so potrebne seveda podpore za eh, prevzem kmetij. 30 odstotkov kmetov je starejših od 65 let. 85 odstotkov naše zemlje sodi med menj in to je tudi zelo velik izjiv. Potem Eh, mi imamo seveda tudi veliko eh, področji z omejevalnimi dejavniki in eh, poleg tega pa moramo seveda tudi povezati obrtnike in kmete, da pripravljajo skupne programe Eh, da, da dosežemo tudi naše podnebne cilje, moramo saditi eh, eh, gozdove, deset tisoč hektarjev na leto bi morali posaditi. Ljudje so srčika naših skupnosti in zaradi tega tudi program Lider igra ključno vlogo za naše skupnosti in pomembna je tudi eh, digitalna povezanost. Eh, to je zelo pomembno v enaindvajset eh, stoletju zato imamo tudi predvidena sredstva pomemben je prenos znanja pomembne so inovacije to je očitno pravzaprav pomembna tema v vseh programih po celi evropi očitno je zelo veliko skupnih točk eh, v naših programih mislim da lahko izboljšamo naše skupnosti s pomočjo eh, teh programov pomembno je da se lotevamo podnebnih sprememb in tudi odseljevanja prebivalstva iz podeželja to je resen problem eh, marsikaj je treba urediti s eh, našo sedanjo skupno kmetijsko politike implementacija je težavna preveč kompleksna in mi potrebujemo eh, skp tudi zato da dobimo pravzaprav eh, hrano na mize na škotskem in tudi drugod po evropi. ta je bila tudi meni zelo blizu kajti pred leti ko sem bil na aberdeenski univerzi sem spoznal problem težkih pogojev na eh, škotskem, težkih pogojev za kmetovanje. In to je tudi zelo pomembno vprašanje, ki kaže, kakšne so razlike v Evropi. Zato moramo to bolje upoštevati v naših skupnih kmetijskih inštrumentih. Kajti različne kmetije zahtevajo različno stopno napora in tudi zagotavljajo različne pogoje za delo uh, kmetom, ki tam delajo. Torej, najlepša hvala za to predstavitev. Zdaj pa predajam besedo Patriku Deklerku, namestniku vodje Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo, razvoj podeželja in okolje pri flamski vladi. Oprostite, mislim, da sem nekaj preskočil. Na mesto osebe, ki sem jo povedal, bo nastopil gospod Vast. Prišlo je torej do spremembe v programu. Še preprašam za zmjane, eh, ali ja imam stavo informacije. Bardzo pa da... Eh, Kakorkoli drugi govornik, vsekakor pa bo nastopil za Fla Flandrijo. Izvolite. Be here at this hearing. Hvala. V čast mi je, da sem lahko tukaj na, regionalni, eh, na predstavitvi regionalnega izvajanja SKP. Še posebej, ker je trenutno eh, ta sektor pod velikim pritiskom, zato je SKP še toliko pomembnejša. Trg namreč povzroča velike težave kmetom, zlasti družinskim kmetijam, ki še vedno predstavljajo več kot 90 odstotkov vseh kmetij na, v Flandriji, torej najbolj severni regiji na Belgiji. Hitro prilagajanje tržnim zahtevam je veliki ziv za vse kmete. Poleg tega so kmetje samo majhen dejavnik v celotni prehrambeni verigi. Zato je treba okrepiti stališče, eh, položaj evropskih kmetov in menimo, da je ta podarek zelo pomemben, kajti samo tako bodo lahko dosegli pošteno plačilo za svoje izdelke, hkrati pa se bodo zmanjšala tveganja za nje. Poleg ekonomskih vidikov vidimo, da se kmetijski sektor kar naprej razvija. Razvijajo se nove tehnike in nove prakse glede na to, kaj so nova pričakovanja družbe. Inovacije, razvoj eh, znanja, to sta dve ključni značilnosti. Vse to je potrebno za kmete, zato da bodo lahko trajnostno proizvajali po intenzivnih posvetovanjih z vsemi akterji se je flamska vlada osredotočila na štiri strateške teme v novem programu za razvoj. Najprej spodbujanje prevzema novih kmetij, drugič investicije in usposabljanje, tretjič povečati odpornost in trajnost kmetijskega sektorja, z ekonomskega in ekološkega vidika in četrtič okrepiti preživetveno možnost podeželja. Menimo, da je drugi steber SKP dobro orodje, da lahko z njim naši kmetje se soočajo z prihodnostjo in zato menimo, da je treba progresivno povečati eh, ta drugi steber, tako da bo prišlo do 10 odstotkov prenosa iz stebra 1. To smo tudi z, <clears throat> predvideli v okviru ukrepov v našem programu za razvoj podeželja. Medpanožne organizacije spodbujamo za vse na področju vseh kmetijskih sektorjev, razen na področju sektorja sadja in zelenjave, ki sta že zdaj zelo dobro organizirana organizacije proizvajalcev so odlično urodje za to, da okrepimo pogajalski položaj kmetov v prehranski verigi. Zato menimo, da v prihodnji SKP po letu 2020 bo treba pomagati organizacijam, proizvajalcem, da bodo lahko pripravile operativne programe, in da je to prava pot naprej. Programi bodo morali vključevati različne mehanizme, s katerimi bodo lahko si opomogli zaradi nestabilnosti na trgu. Naš RDP vključuje tudi podporo za naložbe. Številne izzive lahko rešimo na tak način. Moderna družba zahteva od, na, od naših kmetov zelo veliko okoljski vidiki, kakovost hrane, dobrobit živali in tako naprej. Vse to je treba upoštevati. Zato podpiramo seznam naložb, ki podpirajo vse te zahteve. In na podlagi tega ocenjujemo, ali je nek projekt lahko izbran za naložbeno podporo. To je tudi velik del našega programa za razvoj. Imamo sustainable agricultural practices such as nizke eh, zaveze, s katerimi pomagamo naprimer eh, kmetu pri, kmetom pri uporabi feromonov v sadnem sektorju. Potem pa imamo še določene višje zaveze, ki se nanašajo na vodo in okolje v samo določenih območjih. Pomoč za mlade kmete v Flandriji je zelo pomembna. Vsako leto se je število kmetov zmanjšalo za 4 odstotke. Zato je pomembno, da spodbudimo tiste mlade kmete, ki se še vedno želijo ukvarjati s kmetijstvom. Vidimo, da ti novi kmetje potrebujajo veliko kapitala za to, da lahko zaženejo svojo aktivnost, zlasti v prvih letih delovanja. In da začneš in eh, tudi potrebujo ta sredstva za to, da so konkurenčni v globalnem okolju. Zato v primerjavi z prejšnjim programskim obdobjem smo znižali vstopni prak, tako da lahko to pomoč dobi več mladih kmetov. To je samo majhen del velikega števila ukrepov, ki jih imamo v našem programu. Tukaj sem omenil samo ukrepe, ki so neposredno namenjeni kmetom. Imamo pa tudi druge ukrepe za širši razvoj podeželja kajti glavni cilj našega programa za razvoj podeželja je kljub vsemu kmetijski sektor. Kljub temu pa menimo, da je treba to razvijati tako, da damo kmetom na izbiro veliko ukrepov. Ukrepe, ki spodbujajo njihovo konkurenčnost, pa tudi ukrepo, ukrepe, ki upoštevajo okoljske vidike in kakovost hrane. Evropski kmetje se soočajo s številnimi zahtevami in zato morajo ob upoštevanju teh vidikov ustvarjati posebno dodatno, dodano vrednost. In menimo, da je to ustrezna pot naprej. Hvala. V ten sposob v prvem panelu naši gosti zaprezentovali. Najlepša hvala. Vsi govorniki prvega omizja so podali svoje predstavitve, povdarili so različne vidike razvoja podeželja, tudi z vidika kohezijske politike. Veliko smo govorili tudi o drugem stebru. Zakaj govorim zdaj o kohezijski politiki? Zato, ker se pogosto govori, da v kohezijski politiki ni dovolj sredstev namenjenih za razvoj podeželja podeželje pa predstavlja približ, več kot 90 odstotkov celotnega ozemlja Evrope. In ko govorimo o teritorijalni koheziji, ki je prav tako pomembna kot socialna ali ekonomska kohezija, je torej drugi stebr prav tako zelo pomemben z tega vidika. Mogoče ne porabljamo dovolj sredstev za ta vidik, ampak mogoče bo po današnji razpravi drugi stebr pridobil na teži. Zdaj pa prehajamo na tisti del, ko lahko postavljamo vprašanja. Prosim, če boste postavili vprašanje, da to naredite na kratko.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 možnost, da lahko postavljamo vprašanja. Danes govorimo o zelo pomembnih vprašanjih o razvoju podeželja, kajti to je res zelo pomembna tema. In zdaj govorimo o tem o kon, v kontekstu kmetijstva. To je zelo pomembno z vidika sektorjev, eh, kmetijskega sektorja in gozdarskega sektorja. V preteklih letih se položaj na tem področju ni ravno izboljševal. V nekaterih državah članicah je položaj celo prav kritičen. Danes govorimo o nekaterih nenavadnih praksah. Če bi recimo izgubili mlečni sektor v nekaterih državah, um, bi bilo to zelo slabo. Potem v nekaterih baltskih, drugih severnih državah imamo prašičjo kugo. Potem moramo govoriti tudi o km fotelskih kmetih, o kmetih, ki uh, ostanejo v fotelju, uveljavljajo pravice, ki jih imajo kot kmetje, v resnici pa sploh ne živijo na podeželju in ne prispevajo k razvoju podeželja, samo koristi izrabljajo. Več kot 80 odstotkov kmetov v Evropi je starejših od 60 let. Vemo tudi, da v ta sektor ne prihaja tako zelo veliko mladih kmetov. Zato moramo sprejeti res trdne odločitve in povzročiti spremembe v celotni verigi, tudi spodbujati moramo ustanovitev zadrug ali organizacij proizvajalcev. Ampak to so dolgoročni ukrepi, mogoče pa bi morali razmišljati tudi o začasnih ukrepih. Sprejeti moramo odločitve za to, da bomo zagotovili ustrezen razvoj podeželja in za to, da bomo zagotovili ljudem primerne prihodke, da bodo od te dejavnosti lahko tudi živeli. Lepo šte. Hvala, gospod Smit. Dziękuję bardzo, thank you. Uh, I'm grateful to our colleagues for uh, coming along and uh, I'd extend my own welcome to my friend and colleague Richard Lochhead, uh, my own countryman indeed. Najlepša hvala. Zahvaljujem se kolegom za vse, kar smo slišali in uh, videli smo tudi, da se SKP z zelo tehničnega vidika izvaja na najrazličnejših ozemljih in menim, da eh, pogosto pozabavljamo, kako se SKP izvaja in revidira. Zdaj pa bi postavil eno vprašanje in ga naslovil na vse. Škotska ni dobila nekaterih sredstev, ki so bila dodeljena Združenemu kraljestvu v celoti in um, me torej zanima, kako potekajo ti odnosi znotraj Združenega kraljestva. In potem me zanima še tole, te ravni revizij. Uh, slišali smo pred nekaj meseci za to, kako bi poenostavili teh pet ravni revizij. In zanima me, kakšne izkušnje imajo vaše regije z revizijami, ki se prekrivajo, ki ustvarjajo več papirologije kot dodane vrednosti. In potem naslednje vprašanje v zvezi s tem, kako bi zmanjšali birokracijo v zvezi z drugim stebrom. Danes smo slišali poročilo gospe Magines o nepoštenih trgovinskih praksah in eh, kakšni so odnosi z organizacije eh, in o tem, kako bi morali spodbuditi organizacije proizvajalcev, da se najprej organizirajo in potem vzpostavijo večje ravnovesje na trgu. In mogoče bi eh, tudi um, rad slišal vaše izkušnje v zvezi s tem, kako ste vi spodbudili organiziranje organizacij proizvajalcev. Hvala, gospa Aguilera. Hvala, predsednik. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste predstavili izvajanje v regijah, zlasti pa bi se zahvalila Carmen Ortiz iz Andaluzije, iz moje regije, ki je predstavila program za razvoj podeželja moje regije. Rada bi povedala nekaj komentarjev in postavila nekaj vprašanj, niso pa naslovljena na koga posebnega. Uh, mogoče vsaj nekateri od vas lahko poveste svoje mnenje o tem. Podeželje se sooča z velikim problemom. To pa je izguba prebivalstva. Prihajam iz Andaluzije. In tam smo uspeli ohraniti naše podeželsko prebivalstvo, ampak kljub temu se ljudje preusmerjajo v smeri eh, proti mestom in obali. V Andaluziji smo poskusili privabiti ljudi oziroma prepričati ljudi, da ostanejo na podeželju. Zanimajo pa me vaše izkušnje. kateri ukrepi so tukaj najuspešnejši, pa ne ukrepi iz tega programa, ker je pre, pre, traja premalo časa, ampak kaj so bili učinkoviti ukrepi v preteklosti proti odseljevanju ljudi. Kar pa se tiče mladih, menim, da jih ne uspemo, uspemo pritegniti dovolj, da bi prišli v kmetijstvo. Subvencija že obstaja v okviru prvega stebra, ampak ne gre tukaj samo za vprašanje subvencij. Treba je zagotoviti tudi priznanje poklica, obstati morajo tudi rezultati, priznati moramo, kako pomembno je kmetijstvo. Zaenkrat je žal to poklic, za katerega se mladi ne odločajo pogosto. Zato me zanima, katere ukrepe vi izvajate, kajti če sem prav razumela, skoraj vsi izvajate ukrepe v okviru drugega stebra, ki so posebni ukrepi za mlade. Torej zanima me, kateri so ti posebni ukrepi, s katerimi privabljate mlade v kmetijstvo in potem v okviru reforme SKP. Eh, menim namreč, da je SKP preveč zbirokratizirana in tukaj se strinjam s škotskim kolegom. In zato moram povedati, da sem zelo vesela, da ste del Evropske unije in da zdaj morate povedati Kameronu in drugim, kaj je treba narediti in poenostaviti. Mislim, da je SKP povsem pozabila na rejce in to je velik problem. Ne vem, ali ste v okviru drugega stebra predvideli kakšne ukrepe za rejce. Najlepša hvala. Izvolite, gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa vsem strokovnjakom. Kar je bilo storjenega v okviru drugega stebra, je bilo eh, precej um, dobro, kajti tukaj gre za raznolikost v drugem stebru. Tu lahko upoštevamo tudi regionalne posebnosti in lahko razvijemo tudi programe, ki so prilagojene posebnostim. V tej povzavi pa bi imel nekaj vprašanj. Prvo vprašanje bi bilo sledeče. Kaj menite? Ali bi morali drugi steber eh, še bolj finančno okrepiti? To pomeni, ali bi namenili še več denarja za drugo stebr. In naslednje vprašanje je, odkud bi dobili, ali bi ta denar potem prišel iz prvega stebra, če boste rekli da, potem bi pač premestili denar iz prvega v drugi stebr. Kakšno mnenje imate o tem? Drugo vprašanje, eh, sofinanciranje drugega stebra. To potem ne bi financirali 100 odstotno iz EU, eh, regije ali države članice bi morale potem podati svoj prispevek ali se vam zdijo stopne sofinanciranja v redu, ali bi morali eh, to, eh, tukaj eh, uvesti oblikovanje po ukrepih. Iz vedika Evropske unije bi lahko oblikovali ukrepe kjer Evropa financira 100 odstotkov, lahko pa bi imeli ukrepe, kjer Evropa financira 75 odstotkov, lahko pa bi imeli tudi uh, ukrepe, kjer bi EU financirala 50 odstotkov. Ali, bi lahko, ali je to vredno razmisleka? Tretje vprašanje. Ali bi lahko razširili spektr? Ali imate idejo o tem, kaj bi lahko v okviru drugega stebra še financirali, uh, česar danes ne smemo? Primer. Uh, cene mleka, mlečno gospodarstvo. Kako bi lahko podprli uh, kmete, ki, se, ki proizvajajo mleko, ampak to ne gre za dru, to je nemogoče narediti v drugem stebro, kajti tukaj gre za okolje. Kajti uh, kmet, ki predeluje mleko, je intenzivni kmet. Če bi torej imeli um, Eh, predelavo mleka v drugem stebru, to bi bilo v, našem, v naši regiji težko. Kakšne možnosti obstajajo za razširitev spektra? In potem še zadnje vprašanje, odprava upravne obremenitve. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Ali imate morda tri točke, kar bi bilo pomembno za odpravo upravne obremenitve? ali bi morali spremeniti zakone, ali pa bi to lahko storili v okviru obstoječih zakonov. Kajti v odboru se bomo razpravljali, bomo razpravljali tudi s komisarjem, tudi on želi odpravo upravne obremenitve, zato smo veseli, ampak mi si želimo odpravo birokracije v okviru obstoječih zakonov. Hvala. Ja, najlepša hvala gospod eh, predsednik hotela sem eh, čestitati vsem eh, predavateljem k trudu za ohranjanje podeželja na svojih področjih in v svojih državah. hvala da ste pokazali svoje pametno in odločno ravnanje pozitivne primere eh, tudi javnosti. Pozdravljam seveda zlasti gospoda Dobroslaviča iz eh, Dubrovniško-Neretvanske županije eh, z programom razvoja podeželja smo na Hrvaškem začeli šele pred nekaj meseci. Ti ukrepi eh, o katerih je govoril niso bili financirani iz programa za razvoj podeželja temveč eh, so se eh, župani pravzaprav opirali na druge sklade evropske unije ki so bili na voljo hrvaški morda bi pa gospod župan lahko še povedal kakšna so pričakovanja od programa razvoja podeželja na hrvaškem to se je sedaj začelo menimo eh, da imamo dosti pripomb eh, ker pač ukrepi morda niso dovolj jasni in dobro bi bilo če bi nam dal nekaj pripomb eh, zato da eventualno v prihodnje spremenimo eh, ta program za razvoj eh, podeželja. Hvala, gospod Des. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zanimivo je bilo prisluhniti regije, kjer se dogaja reforma. Škotski predstavnik je spregovoril o birokraciji in to je prav. Ni bil namen Evropskega parlamenta ustvariti toliko birokracije, ampak imeli smo screening v prvem stebru in sedaj je treba preverjati tudi okoljske ukrepe v drugem stebru in vse skupaj je zato postalo zelo zbirokratizirano. Moj predlog je bil, da bi vzeli 20 odstotkov iz prvega stebra in to prenesli v drugi stebr in vse okoljske ukrepe v drugem stebru financirali. In tako bi vse skupaj postalo mnogo manj uh, zbirokratizirano, ampak zato nisem prejel politične podpore, še v moje lastne politične skupini se, se nisem mogel uveljaviti. Ampak na ta način bi dobili uh, agrarno reformo, ki bi bila mnogo bolj prožnja, kajti Evropa je zelo raznolika kajti ukrepi ozelenitve eh, niso uspešni za vso Evropo. V drugem ukrepu imamo različne okoljske ukrepe, ki se nanašajo na različne regije. Moj predlog bi bil uspešen. Morda bi lahko v tej smeri zadeve popravili. Torej, zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Kuj je pan posel Flanagan? Hvala, gospod Flanagan. Hvala. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti temu, kar se dogaja v drugih delih Evrope in kako vi pomagate podeželju. V Andaluziji sem živel v preteklosti približno šest mesecev, bil sem tudi na Bavarskem, sami res lepi kraji in veselilo me je prisluhniti vam. Čeprav sem odprto ponosen na svoj euroskepticizem, naj povem ena stvar, da me je ena stvar vseeno eh, se dotaknila, koliko ljudi eh, je prišlo do mene in se je pritoževalo zaradi birokracije in postopkov. In kadar govorimo o tem tukaj, pa ugotovimo, da so naši nacionalni organi, naše vlade tiste, ki zahtevajo vse to od nas. In zanima me, ali. Eh, se to dogaja tudi v drugih državah v Evropi. Kajti nekaterim seveda ustreza eh, to, da za vse krivijo Evropo, ampak včasih moraš lepo pogledati, kdo je tisti, ki je v resnici kriv, kajti s tem si že na pol poti do rešitve. In prejdemo do odpovedi. Hvala. Zdaj pa bomo prišli k odgovorom. Še prej pa zato da bi stvari poenostavili. Bom omenil deljeno pristojnost, kar se tiče izvajanja SKP. Večina pristojnosti, zlasti v zvezi s prvim stebrom, so, eh, je na ravni EU regije imajo bolj izvršilno pristojnost in tudi nekaj pristojnosti v okviru drugega stebra, kar se tiče oblikovanja programov. Zato je položaj regiji še posebej težak. In vseh vprašanj v resnici ne moremo postavljati regijam, zato ker niso tam tisti ljudje, ki sprejemajo odločitve. Potem pa imam še eno prošljo. Vsak med vami bo imel dve minuti. Tako bomo sledili splošnemu načelu, da ljudje iz uh, določenih regij ne bi smeli odgovarjati ljudem iz iste regije in tudi držimo se tega načela, tako saj predlagam, da um, ne bi vsi odgovarjali na vsa vprašanja. Danes smo slišali zelo bogate predstavitve, zato ker so pač situacije v različnih regijah zelo različne in to um, se bo najbrž tudi pokazalo v tem, kar bo gospod Dante povedal na koncu, kajti to, kar smo danes slišali nas, je res zelo obogatilo. Mogoče bi bilo najbolje, da začnemo in da predam besedo o mizju v enakem vrstnem redu, kot smo začeli. Prosim pa, da se držite časovne omejitve. Hvala, predsednik. Na kratko bom povedala, kaj ti ne želim porabiti preveč časa. Naj se vam zahvalim za vse, kar je bilo povedano. Mislim, da smo slišali zelo zanimive prispevke v tej razpravi in to je res zelo obogatilo našo razpravo. Ko smo govorili o prehodu iz prvega v drugi stebr ali pa ko smo govorili o zmanjšanju birokracije, s, se, s katerim se vsi strinjamo. V zvezi s tem, kar je povedala gospa Aguilera, naj povem nekaj bolj splošnega. Govorila je o tem, kako privabimo ljudi oziroma kako jih prepričamo, da ostanejo na podeželju. To ni samo povezano s kmetovanjem in kmečko skupnostjo. Treba je pač upoštevati tudi vzdržnost planeta in mogoče bi bilo treba tudi to upoštevati pri odgovorih. Seveda, bistvenega pomena je, da mlade privabimo v kmetijstvo. To je pomembno za vse regije in tudi pri nas je to prednostna naloga. To pa je poveda, povezano z vprašanjem, ali jim lahko zagotovimo zaposlitev v učinkoviti in konkurenčni kmetijski dejavnosti. Hvala. Um, ik zal eerst ingaan op de vraag over producentenorganisaties. Um, Govorili ste tudi o vprašanjih organizacije proizvajalcev. Danes ugotavljamo, da se soočamo predvsem z dvema vprašanjama, z dvema problemama. Kmetje v nekaterih sektorjih se namreč še niso navadili proizvajati glede na to, kar zahteva trg. Naprimer v sektorju mleka, smo ugotovili, da obstajajo različni razlogi, zakaj povpraševanje upada, naprimer recesija v Kitajski, na Kitajskem je tak razlog ali embargo v Rusiji, vendar pa kmetje proizvajajo več, odkar so bile ukinjene kvote za mleko. Drugi problem pa je, da so kmetje na začetku prehrambene verige ampak oni ne določajo cen. Oni sprejmejo ceno, ki jo pač nekdo ponudi za njihov izdelek. In to sta dva problema, ki ju je treba rešiti in kako se bomo tega lotili. Po našem mnenju so organizacije proizvajalcev odlična, odlično orodje za to, kajti na tak način lahko Eh, sklenejo dogovor o količini, lažje dobijo kupce in tako bolje zagotovijo ravnovesje med popraševanjem in ponudbo. Medtem, ko posamezen kmet uh, ni dovolj močen. Organizacija pa se mogoče lahko lažje pogaja, ne vem, z um, predelovalnim podjetjem ali z trgovsko verigo. Potem pa smo slišali še vprašanje v zvezi z neaktivnimi kmeti. Nova SKP, ki velja od leta 2015, eh, vsebuje koncept aktivnega kmeta, vendar mislim, da je zaenkrat še prezgodaj, da bi lahko govorili o učinkih tega ukrepa, ali je torej dosegel svoj cilj ali ne. Je pa to uh, gotovo tema, ki bo ostala zanimiva vse tja do eh, let 2016 in 2017. Potem izmenjava generacij. To je tudi zelo pomembno vprašanje. V naših regijah se število kmetov vsako leto zmanjša za 4 odstotke. Številni starejši kmetje nimajo dedičev in to je slab izgled za prihodnost. Kaj to pomeni? sredstva iz prvega in drugega stebra je treba uporabiti na ravni regij in čim bolj učinkovito, zato da bi mladim kmetom dodatno pomagali. To je možno v okviru prvega stebra, v okviru drugega stebra pa eh, uporabljamo pomoči za ustvarjanje novih kmetij. hvala. Na kratko bom spregovoril, slišali pa smo res veliko vprašanj. Najprej povezava med prvim in drugim stebrom oziroma kako bomo to uredili. To je vprašanje, ki ga je nujno treba urediti v okviru razprave o novi SKP po letu 2020. Jaz bi šel v to smer, da bi okrepili drugi stebr, ampak to so vseeno vprašanja, ki jih je treba obravnavati na regionalni ravni. Ampak menim, da je treba imeti strateško zaščitno vizijo za uskladitev na evropski ravni, zlasti kar se tiče prvega stebra in ureditve trgov. Potem pa, da bi bili bolj učinkoviti pri subvencijah, kako bi torej lahko se bolj učinkovito odzvajali na krize in to bi morali določiti za določeno ozemlje. Mislim, da je regija taka ustrezna eh, velikost ozemlja. Naprimer, slišali smo primer eh, regije Toskana, kjer imajo projekt v okviru prvega stebra za vse pomoči, ki se dodelijo kmetijam. Mogoče je to tudi ena pot za poenostavljanje, ko smo danes ravno govorili o tem, kako so stvari zelo zapletene. Zdaj govorim na podlagi izkušenj v moji regiji, ampak mogoče bi to lahko uporabili tudi drugje. Danes nam je izvajanje regionalnega programa na decentraliziran način omogočilo, da smo vzpostavili političen program za vse poklice. Naš cilj je, da bi vzpostavili pravi sektor, ki bi povezal proizvajalce, distributerje in predelovalce. In uh, nekaj takega že imamo v La Réunion, kjer se vsi dobijo za mizo in potem uh, glede na posebnosti regije predvidijo, kakšne bodo ali bi lahko bile morebitne krize in imajo na tak način nek pristop odličnosti do teh vprašanj. In menim, da tudi danes um, bi lahko ravnali tako. Kakovost proizvodov je nekaj takega, kar bi lahko tudi okrepilo našo konkurenčnost. Potem pa smo govorili tudi o mladih kmetih. Sčasoma bi lahko povečali pomoč mladim kmetom, mislim pa, da moramo tudi zagotoviti to, da je ta poklic priznan. To pomeni tako, da bi v okviru programov za razvoj podeželja vzpostavili naprimer zbornico, kmetijsko zbornico in tako naprej. To so recimo ukrepi, ki lahko učinkujejo na različnih ravneh naše kmetijske politike. Izvolite, župan. Evo, ja bih eh, prokomentiral. Eh, jaz bi to pokomentiral. oziroma to ugotovitev o odseljevanju prebivalstva z podeželja eh, tudi na Hrvaškem in tudi v naši županiji. Prihaja do odseljevanja z eh, podeželja in to je seveda problem, s katerim se moramo resno ukvarjati. Edini način, da se ustavi odhajanje prebivalstva in da se zagotovi vračanje prebivalstva na podeželje je uspešen razvoj podeželja se pravi so eh, vsi ti ukrepi o katerih govorimo danes eh, za katere se zauzemamo mi vsi ki smo eh, danes tu spregovorili in tudi vsi člani odbora v evropskem parlamentu gospe Petir se zahvaljujem za vprašanje. Eh, seveda, tudi pred eh, samim operativnim programom smo pripravljali eh, projekte za razvoj podeželja, ker je to pač zahtevalo življenje od nas. Mi smo uporabljali sredstva skladov za predpristopno pomoč in mi seveda sedaj poskušamo še pospešiti to delo in seveda operativni program se je šele začel izvajati, določene težave smo že ugotovili, vendar počakajmo eh, na to, da se bo razmahnil ta eh, program in potem bomo videli, kaj moramo spreminjati. Hvala lepa. Sedaj pa bomo eh, dali besedo še gospodu Richardu Lokevu. Hvala lepa. Nekaj kratkih točk. Odnos med prvim in drugim stebrom. O tem ste številni spregovorili. Steber 1 eh, postaja vedno težji za izvajanje in eh, ta ne bo več trajnosten. Uporabljamo namreč na stotine uradnikov, ki potrošijo ogromno denarja v uh, evropskih administracijah in mislim, da bi ta denar lahko bolje uporabili. In drugič, to ni ciljno usmerjeno. Uh, imamo naprimer fotelske kmetovalce, ki ste jih omenili in to moramo preprečiti. To ni verodostojno in javnost tega ne bo sprejela lahko pa ciljamo eh, preko drugega stebra. In o tem bomo morali razmisliti v prihodnosti. Ehm, torej, prvi eh, stebr postaja tako zbirokratiziran, da eh, bomo morali to preprečiti. In potem, kar se tiče izboljšanje profitabilnosti, ehm, proizvajalci so najšipkejši člen uh, uh, dobavne verige. Imamo težave v tem sektorju in te težave ne bodo izginile, kajti ti proizvajalci so vedno nekako odvisni od milosti drugih dejavnikov. In potem vprašanje, kako bi ohranili ljudi v svojih skupnostih. Tukaj ne gre samo za kmetijstvo. Po moje je digitalna povezanost najpomembnejše vprašanje. Če ne bomo rešili tega problema, če ljudje ne bodo imeli dostopa do digitalne povezanosti eh, na podeželju, tako da bodo primerljivo z eh, urbanimi centri, potem bomo težko eh, ohranili prebivalstvo na podeželju in to ne bo privlačno za mlade. Če pa bomo rešili ta problem, potem bodo mladi tam ostali in eh, gospodarstvo bo zaživelo. Hvala lepa, res lepa hvala vsem. Prisrčno bi se zahvalil vsem, ki ste podali svoje prispevke. Dovolite še dve pripombi. Kar se tiče sredstev za okoljske zadeve, Najbolj eh, primerna eh, telesa so lokalne skupnosti, eh, torej te skupnosti bi morale dodelevati denar, kajti razvoj podeželja je pomemben za življenje tam. Če imamo dobre izhodiščne pogoje, potem uh, se bodo ljudje odločili, da bi uh, živeli še naprej na podeželju ali pa da bi se tja vrnili. treba je ustvariti privlačne pogoje za prebivalstvo. Dobro, nekoliko smo se zakasnili v času, zato bomo poskušali nekoliko pohiteti. Še enkrat lepa hvala. Sedaj pa že pozdravljam uh, govornike drugega dela razprave. Gospod Šmit, gospod uh, oziroma gospa Fortin, gospod Rosi. In gospod eh, Soris, prosim, če se nam pridružite tukaj. To vlašnje uvagi, vnjoski, kjerovane do spolne politike rolne. Govorili bomo o pričakovanjih v zvezi z prihodnjo eh, SKP. -a.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 On je a, eh, namestnik vodje a, eh, Malopolske regije. A, eh, ta se nahaja v, in, v središču in na vzhodu Polske. To je čudovita regija, ki jo dobro poznam. Govorili boste o vlogi regije v naših programih. Lepo vas prosim, da se držite časovnih omejitev. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Gospod predsedojoči je že dejal, da je podeželje zelo različno. Podeželska politika je zelo različna tudi znotraj držav članic, ne samo med državami članicami. Na polskem je tako da imamo na jugu pet regij. Imamo gorske regije in to je seveda pomemben dejavnik, kar se tiče načina kmetajstva, kar se tiče kmetijskih površin. Na polskem smo uvedli pobudo, ki se nanaša na veliko razdrobljenost kmetijskih obratov. Ideja je ta, da bi sredstva, ki so temu namenjena, porabili tako, da bi lahko kar se da gospodarsko eh, delali. Poskušamo podpirati konkurenčnost v, eh, oziroma na podeželju in pa trajnostno upravljanje za viri, poskušamo podpirati podnebne ukrepe, in pa tra, um, uravnotežen uh, ozemeljski razvoj, uh, zaposlovanje. Vse to so poglavitni cilji SKP-ja. Zelo pomembno vlogo pri dosegi teh ciljev igrajo lokalne skupnosti. Mi smo pristojni za to, da se uh, gospodarsko razvijamo. Poljska je članica Evropske unije in tako so sedaj majhna mesta in pa vsi upravičenci eh, pomoči. To pa pomeni, da lahko uvajamo številna ulaganja, ki eh, jih ne bi mogli zagotoviti brez pomoči od zunaj. Kakšna je vloga uh, pri, uh, teh skupnosti pri izvajanju skupne kmetijske politike? kakšno vlogo igrajo pri izvajanju programov za razvoj podeželja. Dovolite, da usvetlim nekaj vidikov. In ti potrjujejo okoliščino, da igrajo polske regije samo omejeno vlogo pri oblikovanju politike za razvoj podeželja. Primankuje možnosti, da bi um, izvajali uh, in oblikovali regionalne projekte v šestem členu, v drugem odstavku uredbe 1305 iz 2013. Tukaj, gre, tukaj je govora o podpori eh, ko gre za razvoj podeželja. In tudi regije so se lahko odeležile eh, eh, programiranja eh, za obdobje. In sicer po vzoru regionalnih programov. Nimamo sicer mehanizma, ki bi bil najbolj primeren za naše pogoje. V uradnih dokumentih je zapisano tudi to, da bi morali zagotoviti poglobljeno regionalizacijo. Vedno znova je rečeno, da so si regije med seboj različne. Tu imamo različne gospodarske in družbene pogoje. Zato je pomembno, da se te razlike tudi upoštevajo pri podpornih ukrepih in pa ukrepih, ki bi se morali ravnati po različnih lasnostih kajti gre za to, da bi um, omogočili razvoj celotne regije. Toda um, takšen program je bil zavrnjen in uh, vloga regije je omejena v obdobju 2007 do 2013 in tudi v obdobju od 2014 do 2020 je pristojno kmetist, eh, ministrstvo za kmetijstvo. To pa pomeni, da imamo centraliziran program. Prehajam k drugi točki. V povezavi s programom za razvoj podeželja 2014-2020 bomo pristojni za določene naloge, naprimer investicije v eh, stvarno premoženje ali pa za osnovne storitve ali pa za obnovo vasi v okviru LIDER. Um, ehm, Malopolska regija je dejala, da bi potrebovali dodatno regionalizacijo in da bi, bi bili radi eh, organ za izvajanje. To da lokalne skupnosti so pogosto uh, sogovornik. Lokalna skupnost bi morala postati um, organ za izvajanje. Toda ta predlog je bil zavrnjen. Sedaj pa še en vidik. V obdobju 2014-2020 se je spremenil tudi način kako se uporabljajo regionalna merila, ki so pomemben element pri izviri projektov za financiranje. Vzpostavljeni so bili regionalni kriteriji in rečeno je bilo, da bo tako, da se bodo eh, merila za izbor upravljala centralno. in to bo potem zapisano v uredbah Ministrstva za kmetijstvo. In če želi neka regija spremeniti nek kriterij, potem je treba na nacionalni ravni spremeniti besedilo zakona. Zadeva je torej zelo centralizirana. To pomeni, da je udeležba oziroma upoštevanje regionalnih kriterijev zelo težko. Četrti vidik razporeditev sredstev. Še en primer za omejitev vloge regij je vprašanje razporeditve sredstev v okviru programa za razvoj podeželja. Imamo enotne horizontalne kriterije za razporeditev sredstev. Ampak regije v naši državi so zelo različne in te regionalne razlike bi morali tudi upoštevati pri razporeditvi sredstev regije sploh nimajo možnosti, da bi se same odločale o tem, kako bodo prerasporedile sredstva, razporedile sredstva med različnimi eh, prednostnimi nalogami. Svoboda pri razporeditvi sredstev pa bi bila v resnici eh, primerna. Potem bi imeli tudi možnost, da eh, dodatno ukrepamo pri razvoju podeželja. Uloga polskih regij je torej žal zelo omejena in eh, za to omejitev je pristojna vlada. Imamo torej centralizirano organizacijo razvoja podeželja. Določene regije so torej pristojne samo za določene točke pri izvajanju. In to pomeni tudi, da nimamo specifičnih regionalnih kriterijev in vloge um, regionalnih oblasti so zelo omejene. Zato potrebujemo decentralizacijo programov za razvoj podeželja. Kajti na ta način bi lahko sredstva učinkoviteje uporabljali in hkrati bi lahko upoštevali tudi posebnosti vseh regij. Lepa, lepa, hvala. to, o čemer ste govorili, so stvari, o katerih se odloča na nacionalni ravni in ne na evropski ravni, pravi eh, predsedujoči. Kajti, če bodo, naprimer, vodje eh, regiji postali ministri, bodo morda spremenili svoje mnenje. Eh, odvisno je, kakšno funkcijo imate in odvisno od vaše funkcije tudi gledate na stvari. Centralizacija, decentralizacija. Ampak, kar sem že prej povedal, to je pomembno. Nižje, ko so nameščene eh, pristojnosti, bolje se zadeve upravljajo in bolje lahko zadevo tudi nadziramo. Sedaj pa gospod Konrad Schmidt. On prihaja z bavarskega eh, ministrstva za hrano, kmetijstvo in gozdarstvo in sicer bo govoril o izvajanju skupne kmetijske politike na bavarstvo. Zlasti se bo osredotočal na eh, družinske kmetijske obrate. Veselim se vašega prispevka. Z nami je tudi Herbert Des, ki tudi prihaja iz vaše regije. In on nas vedno znova spominja na Bavarsko. Hvala lepa, da ste z nami in beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoče, spoštovane gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o izvajanju skupne kmetijske politike na Bavarskem. moral bi podati tudi sklepe, ampak to bodo zgolj prvi sklepi, kajti smo šele v prvi fazi izvajanja te kompleksne reforme SKP-ja. Mi se osredotočamo na kmetijske obrate, ker vemo, da so kmetijski obrati zelo renljivi, kar se tiče birokratskih zahtev. Birokracija in pa upravljanje za obvladovanje birokracije mora biti še naprej tema pri nadaljem razvoju skupne kmetijske politike. Dovolite kratek pregled eh, nad eh, Bavarsko. Od članstva, eh, odkar se je Hrvaška pridružila Evropske unije, smo v geografskem središču Evropske unije. Če bi bila Bavarska samostojna država članica, potem bi bili po številnih parametrih nekaki, nekje v sredini. V Nemčiji smo sa 3,5 Imamo torej 3,5 milijonov eh, hektarov kmetijskih površin in 2,5 milijonov gozdarskih površin. Leta 2015 smo eh, imeli 109 eh, tisoč prošen. Torej vsak tretji nemški kmetijski obrat je na Bavarskem in ukvarjamo se za živino rajo. In pa imamo tudi dodatne dejavnosti. Eh, dve tretjini eh, dodatne vrednosti na Bavarskem izvirajo iz živinoreje. Cilj je trajnostno gospodarstvo. Eh, želimo tudi takšno kmetijstvo, ki bi ga prebivalstvo ehm, sprejemalo in takšno kmetijstvo, ki bi bilo zelo raznoliko. To je za nas pomembno ne upoštevamo samo drugega stebra, ampak mi moramo gledati prvi in drugi stebr skupaj. Zato bom spregovoril najprej o izvajanju prvega stebra v Nemčiji. To je pravno v pristojnosti zvezne ravni, ampak dežele morajo podati uh, privoljenje. Leta 2013 smo eh, v vprašanju nacionalnega izvajanja eh, mi eh, na Bavarskem imeli predsedstvo konference dežel in z tedanjim ministrom smo lahko oblikovali oziroma izvajali smernice nacionalnega oblikovanja reforme. Dežele pa so pristojne za programiranje in pa za izvajanje vsebin. In to velja za drugi stebr kaj je značilno za prvi stebr. Smo edina država članica, ki ima povsem nevezana neposredna plačila. V vseh drugih državah članicah eh, imamo še vedno, ponujajo še vedno vezane premije. Od leta 2013 imamo regionalne eh, prošnje za plačila. V drugem koraku pa bomo poenatili tudi vse prošnje za plačila, kar se tiče osnovnih primij in sicer do leta 2019. Tako bomo imeli v celotni Nemčiji enotna plačila v drugem stebru. Bavarska se je izrekla za vezane premije za govedo, ampak zato nismo dobili podpore. Politično je bilo vločeno, da 4,5 odstotka sredstev neposrednih plačil prenesemo v drugi stebr in eh, ta prenesena sredstva se sedaj v drugem stebru eh, namenijo za kmetijstvo. Prosili smo tudi za premijo za prerasporeditev in eh, Evropskemu parlamentu smo hvaližni, da je bilo to omogočeno. Kajti v Nemčiji smo to lahko izvajali na podlagi evropskega prava, kar se tiče ozelenitve. In to je sedaj prehod na drugi stebr. Pomembno nam je bilo, da kmet eh, da kmeti dobijo celoten seznam možnosti za ekološke prednostne eh, eh, površine. Pomembna pa je tudi kombinacija torej ukrepov za ozelenitev in pa za kmetijsko-okoljske ukrepe. Kakšni so rezultati prošen? 340 eh, eh, prošen za plačila smo dobili, od tega na Bavarskem 9000 prošen eh, za premije za mlade kmetovalce. To predstavlja več kot 8 odstotkov vseh prošen. In prejeli smo še, oziroma dali smo še 12400 prošen, oziroma 11,6 odstotkov prošen za. Uh, uh, uh, ureditev za majhne kmete in to je tudi prispevek k razbremenitvi v zvezi z nadzori. Ena tretjina prosilcev je zaprosila za ekološke prednostne površine. To pomeni, tretja, vsak tretji obrad mora torej eh, določiti ekološke prednostne površine. To pa pomeni, da imamo številne majhne obrate, ki imajo uh, velike deleže pri uh, ehm, perme, permanentnim travinjem. Če si pogledamo potem eh, izbiro ekoloških prednostnih površin, 70 odstotkov površin je sedaj namenjenih za umestne posevke. Tu smo na vrhu, to je dobro. Eh, pri 13 odstotkih teh površin smo ehm, posadili površine, ki vežejo dušik. Eh, in to je zelo pomemben prispevek k strategiji Evropske unije za eh, beljakovinsko krmo. Te površine pa so še naprej v proizvodnji. Nismo pa zadovoljeni s tem, da, da smo dali v praho 13 odstotkov njiv. Razlog je, da je sistem tako zapleten, da so številni kmetovalci rekli, da se bodo odločili za praho in da bodo na ta način zadevo lahko neproblematično izvajali. Isto velja tudi za zaščitne pasove. Tudi to je neugodno, da je tega tako malo. To je treba ukrepati. Kakšni so eh, sklepi, kar se tiče prvega stebra? Obseg vezanih ukrepov v Evropski uniji je preveč raznolik. Mislim, da potrebujemo tukaj določeno harmonizacijo spektra, zlasti v času, ko so trgi šipki, kajti eh, potem prihaja do završkov. Eh, spregovorili ste o ciljih v zvezi z aktivnimi dejavnimi eh, kmetovalci. Na kraju samem je te ukrepe težko izvajati, kaj te ukrepe so zelo zapleteni in to vnaša negotovost. Mislim, da potrebujemo alternativo za pristop, do, pristop kmeta. Mislim, da bi potrebovali eh, pristop, ki je vezan na površino in to bi bila neka alternativa za um, pristop, uh, pristopom uh, dejavnega kmeta. Ozelenitev je zadevo v drugem stebru zelo um, zapletel. Apeliram na Evropsko komisijo da bi to prvo leto izvajanja pri nadzorjih ustrezno upoštevali. Komisija bi morala pojasniti določena vprašanja. Številna vprašanja so odprta. Kajti, naprimer, bilo je suho leto in kaj naj sedaj storimo z umestnimi posevki? In prosim komisijo za odgovore. Imamo problem z obrobnimi in pa za zaščitnimi pasovi, ti so zelo različni. In kmetom nismo mogli uh, uh, priporočiti, da naj uvedajo te ukrepe brez pridržkov, kajti pravna negotovost je bila precej velika. Vprašanje opredelitve uh, uh, permanentnega travinja, to je veliko vprašanje na Bavarskem, kajti kmeti morajo storiti to, kar, uh, česar ne želijo kajti morajo storiti nekaj, česar ne želijo, zato da bi ohranili svoj status. In tu potrebujemo eh, reforme. Nadaljni problem pri tej. Temi so eh, tudi okoljsko občutljivo, okoljsko občutljivo permanentno travinje. To je problem. Kar se tiče izvajanja drugega stebra, naj osvetlim nekaj vidikov. 13. februarja 2015 smo dobili odobritev za naš program. Hvala lepa komisiji za intenzivno sodelovanje. 3,5 milijarde evrov bomo imeli na razpolago v celotnem programu, v celotnem obdobju. 13 odstotkov bo šlo iz eh, zvezdnega proračuna in 16 eh, odstotkov iz bavarskega proračuna številne ukrepe pa bomo financirali tudi z um, deželjnimi sredstvi. Kar se tiče liderja, imamo sedaj 68 akcijskih skupin in to zajema 58 odstotkov prebivalstva na Bavarskem v, uh, znotraj projekta Lider in to je dobro tudi za udeležbo komun. Pri prioritetah so pomembne prioritete 2, 4, 5 in 6. To pa ne pomeni, da, uh, moramo, da, da, da lahko pozabimo na druge prioritete. In dovolite še nekaj stvari v zvezi z drugim stebrom. Imamo probleme z uh, ukrepi, ki so nizki oziroma kjer so um, določbe EU preveč komplicirane in zato to tudi nacionalno financirano. In to je bilo tudi priporočilo Evropske komisije, ker je vse skupaj zelo zapleteno. Evropska komisija je, je priporočila, da to ne vključemo v program. Nas potrebujemo razlikovanje pri IAKS-u med investivnimi uh, ukrepi in pa med ukrepi, ki se nanašajo na površino in v zvezi s tem bi tudi prosil komisijo za eh, poenostavitve. Ob koncu še vprašanje v zvezi za stopnjo napak eh, ugotovljenih pri nadzoru drugi, tukaj vedno govorimo o drugem stebru, eh, pri nas je ta stopnja 608 odstotkov, ampak tukaj ne gre za izvajanje, razlog je kompleksnost ukrepov v drugem stebru in mislim, da bi morali to v prihodnje bolje upoštevati. Če eh, ne moramo doseči pragu dveh odstotkov, potem bi morali nekoliko zvišati ta prag. Sicer nas bodo nenehno kritizirali in eh, zahteve Evropske komisije bo vedno teže izvajati v deželah. Mislimo, na primer, da eh, ne bi bilo treba pri programiranju predložiti SWOT eh, analize. SWOT analize. Vsaka pa po 2020 bi se moral osredotočati na drugi stebr. Seveda da, ampak naj povdarim še sledeče. Obe stvari treba gledati skupaj in tudi kar se tiče neposrednih plačil za kmetijske obrate. Stabilizacija um, uh, podeželja, to mora biti naš cel. Treba je ohraniti vitalnost uh, uh, podeželja. Hvala lepa. Bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy Najlepša hvala. E, gospa Laurence Fortin je naslednja. Prihaja iz e, regionalnega sveta v Britaniji in govorila bo o francoskih regijah e, kot nove upravljalske avtoritete, organi. Tu gre izziv za novo regionalno upravljanje. E, to je tudi zelo zanimiva tema. Prosim. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, e, naj, najprej povem, da sem vesela, da sem danes tu med vami in da sodelujem na tej predstavitvi. Bretanja je sedaj e, organ za upravljanje. To je za našo regijo zelo dobro, to je močna kmetijska regija. Eh, tu imamo sedemdeset tisoč neposrednih eh, zaposlitev v eh, kmetijstvu pridelovanje zelenjave svinjereja in podobno mi smo hoteli pač regiji poveriti eh, upravljanje prvega in drugega stebra SKP-ja. Eh, torej v Franciji se je potem tako tudi odločilo. Eh, drugi stebr SKP-ja je poverjen regiji. In za nas je to prava priložnost, saj na ta način najdemo prave, konkretne odzive za probleme na terenu v regiji. Kako se je to zgodilo? Najprej eh, smo se seveda tudi eh, povezali z akterji na področju kmetijstva, zato da bi imeli neko skupno stališče. S tem se pravzaprav tudi eh, povečuje politična vloga eh, kmetijstva eh, in tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, so to spremembo zelo hitro sprejeli. Torej, kot rečeno, mi imamo tu pet prioritetnih osi, okoli katerih smo se osredotočali. Prva se nanaša na obnovo generacij v kmetijstvu, drugič modernizacija eh, proizvodnih orodij, tretjič eh, spodbujanje kmetijstva eh, v pristojni službi, potem razvoj podeželja, potem informiranje in razširjanje znanja. Nekaj pa obžalujemo. Eh, obžalujemo pogajanja s komisijo eh, po našem mnenju so ta bila mučna dolga in treba je najti neko rešitev za poenostavljanje eh, pogajanj. obžalujemo tudi dejstvo da ta program velja šele eh, eh, od avgusta 2015, pa pokriva obdobje od 2014 do 2020. In eh, postopek je tudi predolg in na koncu imamo dokument 1300 strani. Če želimo pač da bi eh, uspešno delali, moramo za bodočo SKP eh, programe eh, sprejeti pravočasno in sicer pred 1. januarjem, ko naj bi začeli veljati. Torej, mi moramo zagotoviti hitro odzivanje na probleme na določenem ozemlju. Mi eh, smo imeli razprave z eh, Eh, komisijo, imeli smo eh, razprave z eh, celotnim sektorjem in zaradi tega se je pravzaprav otežkoča celoten postopek, treba pa je seveda najti boljše načine, hitrejše načine za odzivanje na probleme. Se pravi, hitrost in enostavnost sta potrebni. Eh, torej program 2014-2020 eh, je bil sprejet 12. augusta 2015 in od 1. januarja 2014 eh, pa smo seveda tudi že delali določene stvari. Za to obdobje so obstajale prehodne določbe. E, leto 2015 pa je dejansko prvo leto programa. Imamo nove programe za e, pomoč pri e, ustanavljanju kmetij, imamo pomoči za mlade in Mi seveda imamo tudi eh, spremne ukrepe in tu smo sodelovali s celotno verigo, zato da najdemo najpomembnejše ukrepe. Konkurenčnost in prilagajanje kmetijstva, eh, potem prevzem mladih, potem pa eh, kme, eh, okoljski in. Eh, podnebni ukrepi. To so pomembni eh, sektori. Eh, ukvarjali smo se seveda tudi z modernizacijo eh, kmetij in načrti za modernizacijo so bili od samega začetka zelo uspešni. Prejeli smo na tisoč prošen in na ta način pravzaprav dejansko tudi eh, lahko eh, zadihajo ne samo kmetovalci, temveč tudi obrtniki, ki sodelujejo z njimi in podobni. Eh, povečujemo konkurenčnost eh, kmetij in 30 milijonov evrov Eh, je bilo eh, predvidenih eh, za pomoč, 120 milijonov za inovacije na kmetijah. Bretanja je pravzaprav tudi sprejela ustrezne ukrepe za to, da pomaga mladim prevzemati kmetija. Eh, sedaj imamo na ta način tudi nove nosilce eh, projektov, imamo mnoge partnerje. En majorité, les installations se réalisent sous forme sociétaire. Tous les... Eh, oblikujejo, pri ustanavljanju kmetij velja, da se ustvar, u, ob, ustanavljajo pravzaprav tudi eh, kmetijski obrati kmetijska podjetja in na ta način pravzaprav eh, začenjamo tudi z drugačnim kmetovanjem imamo nove eh, ukrepe pomembni so kot rečeno tudi že eh, kmetijsko okoljski ukrepi pomagamo pri spremembah kmetijske prakse, eh, eh, približno za polovico zemljišč velja, da so pod eh, kmetijsko-okoljskimi načrti. Več kot 1800 kmetovalcev je angažiranih na področju spreminjanja kmetijskega sistema. Eh, petsto jih eh, na novo razvija svoj sistem pridelave. Torej, za leto 2015 je tudi regija dala na voljo 4,5 milijona podpore. Eh, iz EKSRP, ja, imamo sredstva za 3300 upravičencev, e, na ta način pomagamo e, pravzaprav e, spreminjanju kmetijstva, načrti so prilagojeni naši regiji in z veseljem vam bom dala še dodatne informacije, če jih želite. Hvala lepa, gospa Fortan. Sedaj prehajamo v Toskano. Gospod Enrico Rossi je naslednji. On nas bo sedaj odpeljal v Toskano in govoril bo o boljši integraciji investicij med prvim in drugim stebrom. Beseda je vaša. Juri onorevoli della commissione agricoltura per questa Hvala, predsednik. Spoštovani člani odbora za kmetijstvo, hvala za ta prispevek, za to, da lahko prispevam k vašemu razmišljanju o kmetijski politiki. Kmetijstvo v Toskani je nekaj zelo pomembnega. To nima samo ekonomske vrednosti, ampak je tudi del identitete moje regije. Kajti to je tudi del enkratnega modela naše pokrajine. Naša pokrajina oziroma Toskana ne bi izgledala tako, kot zgleda, če se 70 tisoč kmetov ne bi vključilo v to in tudi če več kot pet tisoč živilskih podjetij ne bi sodelovalo v vsem tem in če brez tega tudi ne bi imeli štiri, več kot 84 zaščitenih geografskih označb in označb porekla. Toskana je uspela vzpostaviti trajnostni model kmetijstva, ki spoštuje okolje in biološko raznovrstnost. Tako smo vključili v to ekonomske subjekte, hkrati pa tudi region, regionalno politiko, ki zlasti preko Evrope in skupne kmetijske politike prispeva svoj finančni delež. Leta 2014 smo v okviru prvega stebra razdelili 187, 187 milijonov evrov neposrednih plačil. Potem pa smo imeli tukaj še pomoč za regionalni razvoj. To je potekalo preko naše plačilne organizacije, ki nam zelo jasno kaže, kakšna je podoba različnih sodelujočih podjetij, kakšne so številke za ta podjetja in njihove značilnosti. Rad bi spregovoril še o eni posebni značilnosti Toskane. Imamo načrtovanje pokrajine oziroma načrt za pokrajino, s katerim želimo zaščititi našo pokrajino in kmetje čutijo veliko pripadnost temu, kajti to vključuje hkrati kmetovanje in varuje okolje. Odločili smo se tudi, da bomo 47 odstotkov sredstev iz našega načrta za regionalni razvoj, čeprav je v Evropi za to predvideno 30 odstotkov, Torej, mi smo teh 47 odstotkov namenili za boj proti podnebnim spremembam. Vzpostavili smo deželno banko za to, da bi bilo lažje uporabljati zemlišča, ki se ne obdelujejo, zato da bi mladi lahko uporabili ta zemlišča. v skladu z um, najnovejšo reformo SKP smo lahko naredili veliko stvari na področju konvergence, nacionalne in evropske konvergence in smo zagotovili pomoč v okviru prvega stebra. In s tem smo tudi zelo pospešili okoljski in razvoj in razvoj podeželja. veliko smo namenili tudi ozelenjevanju, kot je povedal tudi komisar oziroma kot je povdaril tudi komisar Hogan. Komisija nam vse čas govori, da moramo stvari poenostavljati. In če zdaj pogledamo boljšo integracijo določb o prvem in drugem stebru SKP, bi rad povedal naslednje. S časoma moramo povečati fleksibilnost delovanja obeh stebrov. Omogočiti moramo to, da se bosta stebra in različni ukrepi dopolnjevali. Če vse to upoštevamo, bomo morali spoštovati stališče upravičencev, upravičencem bomo morali ponuditi en meni, iz katerega bodo lahko izbirali to, kar je za nje najbolj koristno v skladu z enotnimi pravili. Verjetno bi bilo potrebno razmisliti o spremenjenih pogojih eh, zaradi spreminjanja svetovnih trgov, kakšne priložnosti se ponujajo s tem Evropi. Če uspe Evropi oblikovati politiko eh, spodbujanja količine in kakovosti pri lastnih proizvodih eh, in tudi eh, ukrepe za spodbujanje kmetijskega prihodka potem eh, bomo lahko izrabili tudi priložnosti na svetovnem trgu potem pa expo v milanu ta tudi kaže da je mogoče da je potrebno več proizvajati zaradi tega ker je več eh, svetovnega prebivalstva eh, torej tu gre za količino vendar mi lahko izboljšamo tudi kakovost eh, saj se to zahteva od kmetijstva se pravi tu gre tudi za donos in donosnost več deset milijonov Eh, ljudi eh, se vsako leto pridruži srednjemu razredu, eh, njihova kupna moč raste in kupujejo bolj kakovostne proizvode. In odločajo se za kakovostne evropske proizvode. Napak bi bilo, če bi rekli, da bi lahko Evropa shajala brez skupne proizvode kmetijske politike in naš izziv za prihodnost je naslednji. Eh, najprej se tu zastavlja vprašanje, ali moramo ohraniti eh, vse ukrepe, vse tipologije v teh eh, stebrih, ali pa bi bilo morda bolje, da stvari poenotimo pri teh ukrepih. Mislim, da bi bilo bolj primerno, če bi pri vseh plačilih na površino e, imeli vse to pač v prvem e, stebru. Vse, kar je pa povezano z investicijami, vsa plačila pa sodijo v program za razvoj podeželja. E, vendar v ta namen moramo tudi bolje razumeti nove instrumente, instrumente, ki bodo poenostavljali stvari Dosti krat se govori tudi o podjetniškem tveganju. Zavarovalniški instrumenti igrajo tu določeno vlogo, vendar ne zgolj. moramo vedeti tudi, eh, da je pomembna zaščita podnebja, eh, da moramo upoštevati nihanja cen in eh, treba bo da ja, imeti tudi neka jamstva za posojila. Tu gre za razlikovanje med prvim stebrom ki eh, je namenjen eh, ukrepom na eh, površino, v drugem stebru pa. imamo ukrepe, ki omogočajo krepitev posebnosti določene regije določenega ozemlja. Na ta način seveda krepimo celotne regije in lahko bolje razvijamo načelo subsidijarnosti. Majhen korak eh, naprej bi bil mogoč brez obremenitve evropskega proračuna. Naprimer iz eh, suta za vino in sadje bi lahko financirali določene stvari in na ta način bi lahko omogočili racionalizacijo, poenostavljanje in podobno. Evropski parlament in regije Eh, so manj vezani na nacionalne interese in zaradi tega lahko dajo nov zagon evropskemu projektu in so pač eh, na ta način tudi odločilnega pomena. v imenu odbora regi želim povedati, da je pomembno, da imamo eh, take prireditve, kot je današnja. Na ta način vključujemo regije močneje v evropsko politiko. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Vsi govorniki na podiju so prišli do besede in sedaj sledijo vprašanja iz dvorane. Gospod Des. Eh, verjetno imate vprašanje za gospoda Šmita. No, to je seveda samo šala. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Omenili ste, da prihajam iz Bavarske. Želim samo omeniti, da smo trije eh, kolegi iz Bavarske, kolega eh, Müller in kolegica Neuer, sta tudi iz Bavarske to pomeni da smo tu dobro zastopani k zadnji opombi ki ste jo omenili rekli ste da je ta prireditev zelo pomembna ta prireditev in ta poročila so pomembna za nas poslance. Evropa je velika in za nas je pomembno, da vemo, kaj gre dobro, In kaj ne gre tako dobro v regijah? Eh, mi želimo pravzaprav doseči vse, priti eh, eh, in se dotakniti do vseh. Seveda želimo, da so stvari bolj nekomplicirane in demokratične. V prvem poskusu nam to ni uspelo, v drugem pa potrebujemo vašo pomoč. Gospod Šmit, vi ste povedali, da eh, eh, je zasejenih 13 odstotkov beljakovinskih rastlin. Eh, brez parlamenta to sploh ne bi bilo mogoče. V predlogu komisije tega ni bilo. Tudi ni bilo nikjer zapisano, da bodo mnogi kmetijski obrati izzeti iz teh prednostnih površin in mislim da je bilo zelo pomembno da so mali kmetijski obrati izvzeti in to je poenostavilo stvari kajti sicer bi bilo še bolj komplicirano. Eh, gospod eh, schmidt eh, vi ste to omenili pa tudi poslanci iz vseh političnih skupin so to omenjali računsko sodišče in komisijo moramo pozvati naj to prvo leto preverjajo drugače. Eh, naprimer, eh, posevki so bili že zasajeni, eh, junija pa so prišli predpisi, torej ne moremo imeti kontrole tako kot na drugih področjih in to bomo mi poslanci tudi podprli, to smo tudi povedali računskemu sodišču. Eh, seveda eh, to ne pomeni, da ne bomo ukrepali zopr namerne kršitve, vendar, kjer je prišlo do nenamerne eh, napake, potem je to treba urediti drugače. Mi moramo poskusiti pripraviti Eh, usmeritve za po letu dva tisoč dvajset eh, ob umestnem pregledu bomo to storili in eh, v našem interesu je okolju prijazno kmetijstvo in kot zadnjo stvar ki jo želim omeniti Mi imamo 42 hektarjev, na njih eh, gospodari moj eh, sin, imamo 15 zemlišč. Hoteli smo eh, imeti te robne pasove, kar bi bilo ekološko dobro za naravo, pa smo to izpustili, pa ne vem, ali je to kriva Nemčija ali. EU. E tu piše, da tja ne smemo dati gnojil, nobenih fitofarmacijskih sredstev. Tega se seveda ne da uresničiti v praksi in tega programa potem nihče ni izkoristil, če, ker je pač preveč komplicirano. Stvari morajo biti bolj prilagojene praksi, kajti šele potem bo kmetijska politika v Evropi še bolj okolju prijazna. Hvala lepa. Eh, Poljski predstavnik je povedal, da je več kot polovica eh, vseh kmetijskih obratov velika do 4 hektarje in zaradi tega je eh, potrebno seveda združevanje zemljišč in kmetij in podobno. Gospod Rope, naj Lepša hvala za to priložnost. Z velikim interesom sem poslušal o izkušnjah v različnih državah. Poslušal sem, kako poteka izvajanje nove SKP. Naše eh, izkušnje so bolj teoretske narave, eh, kajti šele danes eh, vlagajo kmetje izjave v skladu z novim sistemom. Dobro bi bilo, če bi se nekaj naučili iz obdobja 2007 do 2014. Tedaj sem dejansko sodeloval pri implementaciji programa eh, v Litvi in to priložnost želim izrabiti za nekaj vprašanj v zvezi z implementacijo. Z velikim zanimanjem sem poslušal francoske predstavnike tukaj, kaj ti francoski organi so tu sprejeli pomembno odločitev, saj so decentralizirali sistem. Ali bi mi lahko govorili o implementaciji v povezavi z decentralizacijo? No, morda nam ne bo uspelo do leta 2020, vendar, ko govorimo o letu 2021 eh, in obdobju 2021 do 2027, bi morda lahko razmišljali tudi o decentraliziranem sistemu, eh, ker omogoča eh, bolj učinkovito rabo sredstev, kot je to povedal tudi polski predstavnik. Moje drugo vprašanje se navezuje na sodelovanje med podjetniki in v okviru eh, programa LIDER. Tu je potrebno sodelovanje, ali imamo tu prave porazdelitve, ali občine poslušajo poslovneže. Kar zadeva obdobje 2007-2013, Eh, rečeno je bilo, da bodo upravičenci imeli korist eh, šele leta 2017-2018. Se pravi, eh, do razmaha programa bo prišlo šele v letu 2017-2018. Se pravi, polovica obdobja se nič ne dogaja. In v Litvi je bil tudi problem z upravljanjem liderja. Sredstev iz prejšnjega obdobja ne moremo uporabljati, pa še ni novih finančnih sredstev za novo obdobje. Ne vem, ali imate vi podoben uh, problem. Potem pa glede Bavarske. Ne vem, ali sem to pravilno razumel. 70 odstotkov eh, kmetov se očitno odloča za ekološko kmetovanje. Zakaj? Ali je lažje prodati eh, te proizvode? Zakaj se bavarski kmetje odločajo za ekološko kmetovanje? Hvala lepa. Gospod Orfman je naslednji. Grazie. Io vorrei fare un, più che una domanda, una riflessione su. Eh, hvala lepa. Nimam vprašanja. Rad bi dodal eh, nekaj k temu, kar je povedal gospod Rosi. Vaš pristop se mi zdi zelo zanimiv, kar zadeva porazdelitev pomoči v okviru prvega stebra moj kolega in jaz eh, sva v razpravi o SKP vedno spomnila na pravilo eh, o ekologizaciji, potem se je zastavljalo vprašanje prvi stebr, drugi stebr, cilji so bili pravzaprav podobni in tu bi bilo treba eh, stvari nekoliko prečistiti. Potem konvergenca, glede tega nisem tako Eh, optimističen kot vi. Interne konvergencije v Italiji namreč ni. Prihajam iz province, ki je žal v veliko težji situaciji kot vaša regija. Če torej eh, krenemo po tej poti, moramo poskrbeti za pravo notranjo konvergenco. Sedaj navajam eh, italijo vendar znotraj evropske unije znotraj držav članic potrebujemo pravo notranjo konvergenco eh, pri ukrepih na površino in znotraj prvega stebra eh, poleg tega bi bil tudi nekoliko bolj previden pri eh, plačilih iz sud. Eh, eh Pri sadju je namreč eh, nastala situacija oziroma tudi pri vinu. Celo v regiji, ki nima veliko vina, eh, pa ima zelo dobro vino, torej prišlo je do situacije, ko bi te regije trpele zaradi te nove situacije in proizvodne zadruge eh, bi pač bile tu bolj uspešne, ker bi zase zagotovile denar. Hvala. Sedaj še enkrat dajem besedo udeležencem okrogle mize prosim da odgovarjate na vprašanja iz dvorane gospod schmidt vi dobite prvi besedo hvala lepa glede tega kar je povedal gospod des izvajanje posameznih ukrepov pri ozelenitvi mora biti harmonizirano poenostavljeno in besedila sveta oziroma osnovna pravna besedila moramo prilagoditi da bi to bilo mogoče če eh, želi nekdo imeti nek rob in sme ta rob biti maksimalno eh, dvajset metrov širok če je pač eh, širši od dvajset metrov potem se ta pas ne prizna ne sodi v to kategorijo to ni logično. Eh, če nekdo hoče narediti več potem mu je pač treba priznati do dvajset metrov tu imamo možnosti za harmonizacijo eh, potem eh, drugo vprašanje zakaj se bavarska odloča za ekološko kmetovanje no to kar sem jaz pokazal so sredstva ne pa odstotek kmetij eh, šest osem odstotka eh, ekoloških kmetij imamo in minister si je zastavil cilj da do leta dva tisoč dvajset podvoji to število eh, pri nas je namreč veliko povpraševanje po regionalnih proizvodih iz ekološke proizvodnje in mi nismo kos temu povpraševanju in mislim da moramo tudi spodbujati to domačo ekološko eh, proizvodnjo zato da bodo pač potrošniki dobili proizvode ki jih želijo. Eh, po drugi strani imamo velike izvozne možnosti pri siru mlečnih proizvodih mesu in eh, tu in tam lahko nastajajo nove priložnosti za kmete. potem pa še glede decentralizacije mi verjamemo da Aha, v zvezi z liderjem sem hotel še nekaj povedati. Kot vsi investicijski ukrepi, ki potrebujejo dolge eh, priprave, eh, eh, je tako, da se morajo najprej oblikovati lokalne akcijske skupine in eh, te lokalne lokalne akcijske skupine dobro delujejo tam, kjer sodelujejo tudi lokalni politiki, ker se znajo ti uveljaviti in ker potem tu dobro deluje tudi eh, komunikacija z občinami, s podjetji in podobno. Eh, zavedati se pa moramo, da prihaja pravzaprav do izplačila šele v drugem obdobju. Eh, eh, v drugi polovici obdobja in eh, tu se je potem včasih težko znebiti denarja. Sedaj za dve minuti. Najlepša hvala za to povabilo. Prvič imam možnost, da se lahko skupaj pogovarjamo o problemih povezanih z izvajanjem programa za razvoj podeželja. Zelo sem vesel, da si želite, želite prisluhniti tudi regijam. Regije so odgovorne za socialni in ekonomski razvoj. V novih državah članicah Evropske unije je socialna infrastruktura dosti nižja kot v tako imenovanih starejših državah članicah. V prejšnji finančni perspektivi smo izvajali program, kjer je bilo več sredstev namenjenih drugemu stebru za ustvarjanje infrastrukture v, na podeželju to zelo cenimo, kajti to je izboljšalo kakovost življenja na podeželju in tudi v predelovalnem sektorju. V zvezi z drugim stebrom. Mislim, da smo to danes jasno razbrali iz tega, kar so govorniki povedali. Podarili so namreč, da je delovanje na regionalni ravni najbolj učinkovito. Zato tudi prenašamo pristojnost na regionalno raven. Zavedati se je treba, da je treba SKP načrtovati skupaj z regionalnimi vladami. To bi bilo treba povdariti v vseh državah članicah. Obstajajo sredstva za spodbujanje podjetništva in težko je ustrezno načrtovati sredstva če ne moreš popolnoma nadzorovati porabe sredstev. Zato pozivamo k decentralizaciji pri porabi denarja in pozivamo k temu, da pri tem sodelujejo regionalne vlade, kajti učinkovita raba sredstev se lahko zagotovi na tej ravni. Potem pa učinkovito revidiranje. Obstaja več različnih ravni revizij, ampak problem je, da so se v programskem obdobju spremenile metode, ampak metod ne moreš spreminjati sredi programskega obdobja. Pred kratkim sem poslušal predstavitev o kohezijskih skladih in problem je bil rešen šele leto in pol potem, ko so bili zagotovljeni rezultati revizije za našo regijo, torej za regijo Malopolska. Torej prihaja do zamud, preveč plasti revizij imamo in to ovira dobro uporabo sredstev. Predsednik, naj vas obvestim, da na srečo naš eh, prijatelj iz Polske, ko govorimo ravno o sredstvih iz drugega stebra, je lahko uporabil tudi kohezijska sredstva za regionalne programe. To je recimo dobra novica monsieur le président euh, tout d'abord effectivement je voudrais tako kot številni med vami sem tudi jaz želela poudariti decentralizacijo in pomen regionalne ravni. To je res dobra priložnost za regije, dobra priložnost za to, da regijam resnično omogočimo, da usmeritve prilagodijo ustreznim pričakovanjem in posebnostim ozemlja. Prihajam iz Bretanije, ta regija je po kmetijstvu zelo drugačna od drugih francoskih regij in take razlike obstajajo tudi znotraj EU. Zato si res želimo, da so odločitve in eh, sredstva res čim bližje regijam. Želela sem spregovoriti tudi o pomenu reviziji oziroma o pomenu te predstavitve. Izkušnje so nam pokazale, da bomo na njihovi podlagi lahko bolje usmerjevali načrtovanje za naprej. Videli smo, kaj so težave in če bomo lahko, bomo gotovo iskali uh, rešitve. Uh, ki bodo pravočasne. Programsko obdobje, prihodno programsko obdobje mora biti tudi priložnost za poenostavitev. To pomeni, da za več tisoč zmanjšamo strani, eh, želimo si eh, poenostaviti postopke, si, vsekakor pa ne želimo oslabiti skupne kmetijske politike in njenega drugega stebra. Ta drugi stebr je nedvomno izjemno pomemben, to pomemben ima močno močan vzvod in številke, ki smo jih navedli v zvezi z razpisi za sodelovanje v Brita Britaniji, naj povem, da eno tretjino sredstev zagotovijo javna sredstva, predstavljajo javna sredstva, torej evropska, regionalna ali državna. In tukaj zdaj vidimo, kakšen vzvod lahko predstavlja dobro osredotočena politika. Tako. Zdaj pa bi se vam rada zahvalila za pozornost, hva, zahvalila za to, da ste prisluhnili mojim pripombam in za to, da smo lahko konstruktivno razmišljali o kmetijstvu. Najlepša hvala. Gospod Van Klos. Čisto na kratko bi rad odgovoril. Najprej pa bi se zahvalil gospodu Dorfmanu za to, kar je povedal. Vesel sem, da je videl priložnost za to, da bi razmislili o boljši opredelitvi prvega in drugega stebra in v okviru drugega stebra bi lahko imeli uh, plačila na površino, v prvem pa bi lahko imeli naložbe. To bi bilo eh, dosti bolj jasno in to bi bilo tudi bolj eh, enostavno za upravičence. Tako vidimo, da če sodelujemo, lahko stvari lepo razjasnimo. Tako bi imeli naprimer boljšo opredelitev prvega in drugega stebra. Najlepša hvala za tako razpravo. Vse to je namreč zelo pomembno, kajti s tem bi lahko še bolj razvili drugi stebr in lahko bi okrepili ulogo regionalnih institucij in regionalne ravni. Potem pa še konvergenca. Mislim, da smo naredili korak naprej. Imeli smo v naši državi v zvezi s tem zelo resno razpravo. mislim, da bi vsi sprejeli načelo, da v hribovitih delih kmetijstvo zahteva več truda in je bolj ekstenzivno. In to so posebni dejavniki, ki jih je treba upoštevati tako v, naših, v naši regiji kot v drugih regijah. To je naprimer nekaj, kar je pomembno za celo Evropo. In potem ukrepi enotne ureditve trga kaj bi lahko naredili, mislim, da bi to morali uskladiti z ukrepi za regionalni razvoj. Najti moramo take ukrepe, ki bi jih lahko uporabili v določenih sektorjih in ki bi imeli naprimer pozitivne učinke za sektor vina, sadja in zelenjave mogoče bi tukaj lahko več zagotov zagotovili tudi več prilagodljivosti in to bi seveda koristilo kmetovanju. Za zaključek naj povdarim, kako zelo pomemben je ta ukrep in upam, da bodo prihodnji ukrepi obstajali tudi v prihodnosti. Kajti več bomo razpravljali, več koristnih rešitev bomo našli za našo, naše orodje skupne kmetijske politike. Najlepša hvala. Gospod Tongtam, zdaj pa vas prosim, da podate zaključni govor. Euh, hvala, predsednik. Tudi jaz bi se predružil zahvalam udeležencem tega omizja, kajti zelo so obogotili naše razmišljanje. Naj podam dve ugotovitvi. Prva je precej očitna iz vsega tega, kar smo slišani. Vsak je povdarjal posebnosti svojega ozemlja in tega, da drugi stebr, za razliko od prvega, lahko omogoča, da se ta posebnost poveže z raznolikostjo. Potem smo tudi večkrat slišali sporočilo, to je sporočilo o poenostavitvi. Mogoče bi lahko uh, več pozornosti namenili nekaterim stvarem, ki so jih povedali naši govorniki, ampak vseeno bi rad spregovoril o nekaterih bojasnih. Prva bojazen je, se nanaša na cene. Nekateri uh, prihajate iz zelo uspešnih gospodarsko, kmetijsko, gospodarsko uspešnih regij in vi ste predstavili ukrepe, s katerimi ste še povečali konkurenčnost vašega kmetijstva. Torej, s pomočjo drugega stebra je vaše kmetijstvo postalo še bolj uspešno. Na drugi strani pa so regije, ki imajo omejene možnosti, tiste pa so govorile o primerih diverzifikacije niso pa govorile o modernizaciji ekonomskih orodij. Zato se mi zdi, da tukaj obstaja tveganje, ki ga ne smemo prezreti, kajti politika drugega stebra mora tudi prispevati k koheziji, predsednik je večkrat uporabil besedo kohezija in Eh, biti moramo zelo previdni, da pri izvajanju te politike ne bomo še povečali razlik med regijami. Potem se tukaj postavlja še eno vprašanje in to je naslednje. Drugi stebr pokriva kmetijstvo in podeželje in tukaj se lahko postavlja en problem, eh, ko ne vemo, kako bi izvajali te politike. In potem še eno vprašanje, ki se nanaša na prvi stebr, drugi stebr, SUT in tako naprej. In to je naša skupna kmetijska politika, ki je precej rigidna in se ne uspe dovolj hitro prilagajati hitro spreminjajočemu se ekonomskemu svetu. In potem še poenostavitev mislim, da v okviru priprave prihodne SKP ne moremo samo govoriti o poenostavljanju in uh, potem se pogovarjati um, s svetom in komisijo in kar naprej omenjati to poenostavljanje. Mislim, da je prav neumno, če potrebujemo da potrebujemo tekst, ki vsebuje več tisoč strani, če želimo uporabiti dodeljena sredstva. Mogoče bi morali ustanoviti delovno skupino, podobno kot pri pripravi poročila, kjer imamo poročevalca in poročevalce v senci, zato da bo ta skupina razpravljala o tem, zakaj so stvari tako zelo zapletene, kaj lahko mi poslanci naredimo, zato da bi bilo te kompleksnosti manj ali so ta besedila premalo jasna, ali so morda naša besedila preveč zahtevna, preveč podrobna eh, zato, in mora zato komisija porabiti na tone papirja, da vse to izpolni. In zato moramo to vprašanje odgovornosti in zapletenosti eh, povezati. Menim, da je to povezano tudi z našo kredibilnostjo in odgovornostjo do naših voljivcev. Mislim, da moramo prevzeti to odgovornost in mislim, da lahko odbor za kmetijstvo komisarju ponudi konstruktivno razpravo na to temo. Mislim, da moramo nekoliko bolj se osredotočiti na postopek, da bomo bolje razumeli ta vprašanja. Švetna propozicija, pani pošle. Najlepša hvala za ta odličen predlog. Prosim, ne razumite me narobe. Ne, mislim, eh, ne mislite, da vam zdaj želim vrniti žoga, ampak prosil bi vas, da nadaljujete v tej smeri, zato da bi se k tej temi lahko vrnili. Zelo dobro ste to povedali. Mislim, da je tudi naša vloga tudi to, še zlasti, ker se bliža srednjeročni pregled. Zato predlagam, da nadaljujemo z dobrim delom v tej smeri. Mišlja, že. Predsednik prosi tolmače za dodatni čas. Zrečovana, to še pa je potvrdili. In čemu moramo o tem pamjentač pri dražanju in prvega filara? V EU obstaja izredna raznolikost to se je izkazalo pri izvajanju prvega in drugega stebra. Potem druga stvar, nekatere stvari je treba urejati na evropski, nekatere na nacionalni in nekatere na regionalni ravni. Tako si pač najbolj učinkovit. Nekatere stvari pač, se pač najbolje uresničujajo na evropski ravni, druge pa na regionalni. In uh, ko govorimo o letu 2014. Takratna zamuda je bila tudi delno posledica tega, ker smo bili svet, parlament in komisija prepozni pri sprejemanju reforme SKP in finančne perspektive. Ampak eh, res, prav imate, predolgo je bilo treba čakati. Tudi zelo dobro je bilo povedano, da podeželje in kmetijstvo ustvarjata identiteto regije. To je bilo zelo lepo povedano. In potem smo govorili tudi o regijah, kjer so kmetije zelo majhne in kjer so pogoji zelo težki. Tam je pomen regionalnih organov toliko večji, ko je treba spodbujati skupine proizvajalcev, ko je treba ustvarjati povezave med proizvajalci in predelovalci in tako naprej. Mislim, da organi morajo pomagati pri tem razvoju in razvoja brez organov ne bi bilo. Rad bi se vam tudi zahvalil za to, da ste bili tukaj, rad bi se vam zahvalil za bogate predstavitve, Raz, rad bi se prav tako zahvalil vašim predstavnikom, torej predstavnikom vaših regij tukaj v, Brusli, v Bruslu, ki so sodelovali z nami. Zahvaljujem se jim za to, da je vse potekalo tako gladko. Zdaj pa za konec še nekaj formalnosti radi bi sprejeli priporočila koordinatorjev. Nekaj podobnosti eh, je, do nekaj podobnosti je prišlo z drugimi, ampak to je bilo vse usklajeno. Jutri po noči bomo govorili tudi o tem, kar na plenarnem zasedanju, o čemer so se pogovarjali ministri za kmetijstvo v Luksemburgu. Naslednji sestanek bo 5. oktobra v Strasburgu v ponedeljek in potem 12. oktobra in potem 15. oktobra. Zanimiva rešitev. Ponedeljek in četrtek. No, pač tudi tako se zgodi. Najlepša hvala. Seja je zaključena. Najlepša hvala. Hvala gostom, predstavnikom regij v Bruslu kot je povedal gospod Domta, k tej razpravi o poenostavitvi se bomo še vrnili in mislim, da je bilo to zelo koristno. Najlepša hvala, se je zaključena. Okay.